Good morning, dear colleagues. Let me start chairing this meeting. Kolegice in kolege, bomo začeli. Predsednik danes ni mogel priti, zato bom vodila dopoldne, gospa Kozlovska pa popoldansko zasedanje. Če nihče ne nasprotuje dnevnemu redu, ga lahko potrdimo. Eh, hrvaščine, danščine, eh, matejščine in galščine danes nimamo, na žalost. Ob 10.30 pa bomo glasovali. Imamo tri točke za glasovanje, torej prosim, da imate pri sebi svoje kartice za glasovanje. Prva točka, torej številka tri na dnevnem redu. je eden izmed predlogov, ki se nanaša na zaključitev reforme pravnega okvira EU za varstvo podatkov gre za eh, obdelavo osebnih podatkov strani institucij, organov, uradov in agencij Unije. In prost pretok, najprej bomo poslušali oceno učinka komisije. Odbor Libe je zahteval to oceno, kajti mi smo se odločili, da ne bomo opravili takšno oceno sami zaradi pogajanj med institucijami. Gospa Marie Gunegal in pa Louis Forel, sta z nami in bosta torej pripravila in predstavila to oceno. Torej, deset minut imate na voljo in potem bomo dali besedo poročevalcem in poročevalcem osencije za pripombe. Gospa Brunagel in Fuvel. Bonjour. Ja, tukaj sem. Lepo pozdravljen. Marie Brunžel in Louis Fauvel iz kabineta UI. Ernest Young. Predstavlja vam torej, uh, eh, DUI in pa družba Louise. Evropski parlament nas je prosil, da pripravimo mnenje o učinku tega besedila, ki ga predlaga Evropska komisija torej kako bo to vplivalo na nov model upravljanja in pa na odgovornosti pri obdelavi osebnih podatkov. Ernst Young pogosto sodeluje z evropskimi institucijami in pred dvima letoma smo upravili oceno uredbe 45.2001 o varstvu podatkov v evropskih institucijah. Torej, na voljo tudi poročilo te ocene in s tem poročilom smo bolj razumeli konkretno izvajanje te uredbe. Ocenjevali smo učinkovitost te uredbe, ko gre za varstvo podatkov in pa tudi smotrnost, kajti ocenili smo, koliko sredstev se je namenilo za varstvo podatkov v evropskih institucijah, kako so bila ta sredstva porabljena. Potem smo pripravili svoje mnenje. Mislim, da imate pred seboj tudi osnutek poročila. Sklicevali smo se na analizo komisije. Potem smo si pogledali tudi trenutni sistem in pa prav tako smo uh, sodelovali tudi z DPS, DPS-em in pa z drugimi organi za varstvo podatkov uh, ter pa z drugimi institucijami, ki se ukvarjajo s tem področjem. Predvsem smo govorili o treh točkah analiza učinkov novega modela upravljanja in pa odgovornosti na področju varstva podatkov, potem kaj bodo ti vplivi pomenili na finančni plati in pa z vidika človeških virov in še osredotočili smo se na tveganja, ki izhajajo iz decentraliziranega sistema varstva podatkov iz tega besedila. Kolegica bo predstavila glavne vprašanje, učinke iz tega besedila. Vsi lepo pozdravljeni, kot pravi Marin. Najprej smo pravili pravno analizo učinkov na evropske institucije, ko gre za nov model upravljanja, varstva in obdelave osebnih podatkov iz predloga komisije. Torej, pregledali smo različne podatke in smo izpostavili tri glavne učinke v zvezi s tem predlogom. Kot prvo, več bo upravnega dela, potem več bo upravnega dela tudi za tiste, ki se ukvarjajo z varstvom podatkov in prav tako bo morda smotrnost na tem področju manjša. Predvsem bomo tukaj imeli nove obveznosti za uradnike, naprimer več bo treba upraviti obveznosti zaradi te ocene, potem data protection by design in by default, tudi to prinaša veliko dela, potem naprej obveznost priglaševanja teh dosejev za varnost, prav tako ta predlog prinaša dodatno upravno breme za um, glavne um, uradnike, ki se oparajo z um, računovodskimi izkazi. Na vsak račin je treba vedno dokazovati skladnost posamečnih dokumentov, In še prav tako je treba voditi evidenco vseh obdelav podatkov in tudi to je novo pravno breme. Uradniki bodo prav tako morali iti skozi izobraževanje za področje varstva podatkov. Potem še naprej, eh, tisti, ki se ukvarjajo s podatki, eh, tudi ti bodo imeli več dela zaradi spoštovanja nove skladnosti. To bo pomenilo eh, tudi nove revizije. In še, treba bo okrepiti njihovo vlogo za informiranje in pa za obdelavo podatkov. Prav tako se pojavlja še novo tveganje, kajti del nalog bodo morali upravljati tisti, ki so um, zainteresirani za varstvo podatkov, kot naprimer evidenca za podatke ali pa analiza posamečnih uh, ocen in pa posamečnih podatkov. Problem je predvsem v tem, da zaenkrat ni zadosti strokovnjakov na področju varstva podatkov. In torej, ker ni zadosti strokovnega znanja, bo pomenilo, da eh, bodo morali nekateri drugi prevzeti njihove naloge. Torej, tisti, ki se ukvarjajo z varstvom podatkov, bodo imeli novo upravno breme. In morda bo to pomenilo težave, ker ti nekateri, ki bodo do sedaj morali reševati dose, ne bodo imeli vsega strokovnega znanja. Uh, in veščin za konkretno področje. Torej se bodo morali ukvarjati z novimi dosjeji. Zato se lahko zgodi, da bodo morali nekateri um, neusposobljeni um, ljudje na silo prevzemati nove naloge, kar lahko povzroči težave. Potem naprej omenili smo nekaj možnosti, kako omejiti te negativne učinke. Kot prvo, povečevanje upravnega dela ni nekaj, kar je povezano samo s tem predlogom komisije. To je del širše slike. V trenutnem kontekstu je treba poštevati tudi splošno povečevanje obdelave osebnih podatkov, prav tako veliko tvegan zaradi takšne obdelave za institucije. Torej, to je ta splošna slika. In to je novo okolje in ta nov predlog je del tega širšega okolja, tako da bi čez nekaj časa bolj učinkovito upravljali s podatki. To je, to je en dejavnik. Potem drugi dejavnik, imamo nove modele upravljanja in predvsem uh, se bo vse skupaj najbolj čutilo na začetku izvajanja. To je nekakšen prehod na nov sistem in to obdobje bo trajalo kakšno leto ali pa morda dve leti. To bo dalo nekaj časa vsem uradnikom, da uh, se izobrazijo, usposobijo za to novo zakonodajo in nov sistem. Tako da zagotovijo večjo skladnost in pa da vzpostavijo vse ustrezne postopke, smernice, priročnike in pa modele, ki so potrebni za to, da uh, bodo vsi zastopniki lažje opravili svoje naloge na čim bolj učinkovit in smotren način. Ko bo ta prvi prehod opravljen, potem bo gotovo težav manj. In še nekaj učinek teh novih modelov, um, seveda odvisen tudi od eh, dela posameznikov. Um, naprimer, marsikaj bo odvisno od uh, posamečnih pogodb in pa od uh, notranjih ureditev med osebjem. Tukaj je pomembno, da ustrezno prerasporedimo naloge. In še nekaj treba tudi voditi evidence na ustrezen način, tako da bomo bolje spremljali eh, vse prakse v posamečnih institucijah. Torej, ta razporeditev mora biti dobra in to tudi zahteva drugačno kulturo v posamečnih institucijah, torej drugačno kulturo dela. Predvsem se to lahko doseže, če pri tem dobro deluje um, uprava in pa vsi, ki se ukvarjajo z tem področjem. No, če se bo to naredilo na ustrezen način, potem, um, kot rečeno, mislim, da bo na začetku nekoliko več težav, ampak na daljši rok mislim, da se bodo stvari uredile. Sedaj pa še drugi del. Kaj to pomeni za proračun oziroma za finančno plat in za človeške vire? Kakšna je trenutna situacija? Obdelava podatkov v EU um, tukaj ključno govori 1400 oseb, 80 odstotkov teh se ukvarja z obdelavo v različnih evropskih institucijah. Potem imamo enega zastopnika za varstvo podatkov na institucijo in pa na agencijo, torej teh je 61 vsega skupaj in potem še okoli 100 zastopnikov za varstvo podatkov, ki pomagajo uh, tem prvim uh, v komisiji, v svetu, v centralni banki, Um, zunanje službi in pa v Evropskem parlamentu. Vso to osebje predstavlja strošek približno 28 milijonov evrov. To je samo strošek za osebje, to potem ne vključuje IT tehnologije in pa drugih mehanizmov za um, varstvo podatkov. Torej 28 milijonov, torej ena tretjina na DPS-ja, potem ena tretjina na na zastopnike za varstvo podatkov in asistente in potem še ena tretjina za tiste, ki se ukvarjajo s podatki v različnih institucijah. Če se zdaj pogledamo učinek novega besedila. Tukaj vidimo manjše razporeditve na drugačen način, torej um, ti zastopniki bodo imeli kar dva dela, okoli 40 do 50 odstotkov um, več časa bo to potrebovali za te nove odgovornosti, ki jih morajo prevzeti. Potem njihovi asistenti, torej tukaj je razlika nekoliko manjša, tukaj je predvsem za DPO-je in potem še tisti, ki so odgovorni za obdelavo podatkov, okoli uh, 30 odstotkov dodatnega časa bo to potrebovali, nekje 25-30 odstotkov več za nove odgovornosti. Uh, Potem eh, tukaj vidite tudi to, kako to um, se pretvori v evre. Tukaj je bruto učinek, torej se izračuna celoten čas. Finančni učinki eh, se nanašajo na več vedikov. DPO, okoli 10, naprimer, že dela na polni čas, torej za 50 odstotkov se bo, ne vem, povišal njihov čas dela in to v bistvu ne bo šlo skozi, torej bo to. Um, večji strukturni učinek na človeški vire, kar pomeni, da treba najeti nove ljudi. Potem po drugi strani pa imamo tukaj asistente in pa vse, ki se ukvarjajo z obdelavo. No, koliko časa se daj porabijo, če tukaj dodamo 10-20 odstotkov, to ne bo imelo zelo velikega učinka. Ehm, naj podam primer, naprimer 8 odstotkov vseh, ki so odgovorni za te podatke, eh, porabijo samo en dan na mesec eh, za podatke. Torej, če dodajamo 10 odstotkov, se to lahko normalno procesira. No, te ocene so bile upravljene na podlagi določenih hipotez in jasno je, da seveda ne bodo ti posamezniki kar čez noč spremenili svojega načina ravnanja, zato potrebujemo to prehodno obdobje. Torej, to je strošek samo za prvo, drugo leto morda, čez nekaj časa se bodo um, stvari še spremenile in potem potrebujemo še dodaten čas za prilagajanje in potem so tukaj še zunani dejavniki, kar je že omenila kolegica. Torej, ti zunani dejavniki pa se niso upoštevali v tej oceni. Še zadnja točka iz naše študije, ta se nanaša na tveganja, ki so posledica tveganja. Um, pomakanje skladnosti v modelih varstva podatkov v evropskih institucijah, torej kaj se lahko zgodi zaradi decentraliziranega modela. Ta predlog sedaj omogoča to, da se določi več pristolnih za varstvo podatkov v eni agenciji ali eni instituciji, to smo že imeli um, kot možnost v trenutni uredbi, no, ampak je pa tukaj neka druga novost, torej večja avtonomija za nadzornika. Sedaj s tem predlogom želimo to tudi formalno oblikovati kar pomeni dodatno tveganje. Najprej za DPO-je, ti bodo morda imeli države pri pridobivanju podatkov o obdelavi varstva podatkov. To je lahko eno tveganje. In še lahko se pojavijo težave zaradi um, neustreznega izpolnevanja nalog. Potem DPS-ji so nekoliko manj vključeni v obdelavo podatkov, uh, kajti vedno se morajo vnaprej posvetovati z drugimi, bolj pristojnimi. Uh, tukaj imamo več možnih rešitev. Naprimer, treba je najprej zelo jasno določiti vlog, naloge posameznikov. To potem lahko pomeni, da ima DPO strateško vlogo razporeditve. Ima predvsem vlogo upravljanja in koordiniranja, kar pomeni, da bo lahko laže razvil strezno dokumentacijo za celotno osebje, tako da bo vse narejeno na bolj strukturiran način in bo lažje upravljati naloge za vse. In še centralizacija dokumentov um, tistemu, ki je pristojen za varstvo podatkov. Če se to naredi na ustrezen način, potem se bo zmanjšal negativni učinek decentralizacije. In še nekaj, da pa se ima strateško vlogo, kot rečeno. In In ta ima torej obveznost nadzora in tudi možnost sankcioniranja. Tukaj to potem naprimer, prinaša možnosti pri reviziji, naprimer ta posameznik lahko vpliva na prakse posamečnih institucij in lahko zagotavlja večjo skladnost in usklenost. DPS lahko, tako kot DPO, tudi ponuja institucijam različne mehanizme, dokumente in pa skupne modele za delovanje, tako da se lahko lažje upravlja naloge na čim bolj skladen in dosleden način. Hvala. Hvala lepa za pozornost in seveda, če imate kakšno vprašanje, kar povejte. Hvala lepa obema. Gospa Ernst, poročevalka. Hvala lepa tudi za pojasnilo, za oceno vpliva. Mislim, da je to koristno. Dobro, da ste to podali veseli nas in mislim, da je to potrebno tudi zato, da pokažemo, da ta novi model, kaj se tiče varstva podatkov, zagotavlja višjo raven. Tako bomo lahko zagotovili tudi stabilizacijo in bomo lahko sprejemali jasno odločitve, kdo počne kaj. Seveda to nekaj stane, to je jasno. To je bilo tudi rečeno. To stane kar nekaj časa, porabili bomo kar nekaj denarja in moči. Seveda, če smo te ravni varstva podatkov dvignili, potem je to potrebno vzeti v zakup. To je celoten svežen. Hvala za to. In ko se že zahvaljujem, ne vem, ker se bom na to še kdaj vrnila, zato sem zahvalila kar vsem. Hvala za sodelovanje vsem poročevalcem v senci. Sploh ni bilo enostavno vse zajeti v en okvir in naj dodam, da se je potrebno zahvaliti osebju političnih skupin. Upravljajo neverjetno delo, ne mislim samo na to poročilo, vem, da istočasno pripravljajo ogromno poročilo sedijo na veliko sestankih, tehničnih sestankih in tako dalje. Hvala lepa. Prisrčna hvala vsem, to je potrebno povedati, ker vem, da zatem tiči veliko dela. Toliko o tem, kar se tiče predlogov sprememb in kompromisov. Gospa Ernst, se opravičujem, vendar pa predloge sprememb bomo obravnavali kasneje sedaj samo vprašanje za oceno vplivov, potem pa bomo kasneje obravnavali predloge sprememb. Zanima me, ali ima kdo kakšno vprašanje glede te študije. Prav, potem pa imam vprašanje. Stroški, kako ste jih izračunali, po kakšnih kriterijih? Hvala, gospod Ernst. Uh, Mrs. We will gather together the question. Zdravo, vprašanje, gospod Ravsti. Vprašanje za komisijo. Pre torej, DPO-ji bodo imeli več dela, to vsi vemo. Imeli bodo tudi nove naloge. Kaj komisija počne na tem področju? Kdo bi lahko kaj storil za to, da bi spodbujali izobraževanje in pa usposabljanje tistih, ki želijo postati DPO-ji ali pa so že DPO-ji? Kajti mislim, tukaj obstaja velika vrzel med Eh, dostopnostjo teh strokovno usposobljenih posameznikov in pa potrebami. Ker ti sedaj bo ta nova zakonodajna voljo in to bo prinašalo veliko novih potreb. Še kdo drug? Ne, v redu. Torej, gospod Favel in Proražel, prosim. Najprej ocena stroškov pred dvima letoma smo identificirali torej, osebe in koliko časa je vsakdo porabil za obdelavo podatkov. Torej, ali so to zastopniki za um, te podatke ali pa so nadzorniki. Torej smo upravljali te študije in kar veliko ljudi se je odzvalo na ta vprašanja, tako smo lahko napravili ekstrapolacijo, torej smo to razširili na celotno strukturo vse institucije, kot torej 28 milijonov evrov je strošek konkretno za varstvo podatkov. Uh, to pomeni 1500 um, oseb, približno, ki um, nekaj časa um, torej se ukvarja s tem področjem. Na osebo, na enega posameznika, torej. Je 134 tisoč um, evrov na posameznika. Torej, med junijo in pa Do sedaj smo ugotovili, da se pojavljajo še nekatere nove naloge za nekatere posameznike in smo ugotovili, da dodaten čas bo 40 do 50 odstotkov več za zastopnike za vaše podatko in pa 20-30 odstotkov približno za tiste, ki se ukvarjajo z obdelavo. Torej, če pretvorimo ta nov čas v evre in če poznamo začetne stroške, potem pridemo do ocene, ki smo jo podala. Torej, 2 do 3 milijone več za zastopnike za varstvo podatkov in petsto tisoč do milijona za asistente in pa še približno isto za tisti, ki se ukvarja z obdravo. To so bruto ocene in sedaj seveda moramo vedeti, da da tisti, ki so odgovorni za obdelavo, potrebujejo samo na primer en dan na mesec za to področje. Če damo sedaj torej 60 odstotkov, to pomeni, eh, ne vem, par ur na mesec več in to dodatno breme mislim, da se lahko eh, torej, vključi v nek normalen vsak dan tega posameznika. Torej, to ne bo imelo zelo znatnega učinka. Ko pa gre za zastopnike za varstvo podatkov v institucijah in pa v velikih agencijah, kot Euliza. Naprimer, no, tukaj pa DPO že sedaj ima veliko časa, torej v bistvu se polno ukvarjajo s tem, torej zato potrebujemo dodatno osebe, ker oni so že polno zaposleni, samo s tem področjem. Hvala, hvala lepa obima. Bomo morali iti na naslednjo točko. torej bo še treba govoriti konkretno o poročilu. Res hvala lepa za opravljeno delo in za predstavitve in sedaj, gospa Ernst, ponovno gremo na poročilo. Torej bomo tudi govorili o predlogih sprememb. Ja, vielen Dank. Also meine Dankesorge habe ich ja schon hinter. Hvala lepa. Torej zahvalila sem se že. Kar se tiče težave, o kateri govorimo, mislim, da so si vse politične skupine precej enotne, da dejansko potrebujemo harmonizacijo v organih in institucijah Evropske unije. Gre za to, da smo si enotni, da agencije in mi si ne moremo popolnoma izuzeti, bomo v naslednjih dneh našli rešitev tako, da bi celotno področje enkrat za vse uredili, dobili dobre predloge. Dobre predloge imamo in to je za nas zelo pomembna točka. Usklajen nadzor. Tukaj bi bilo dobro vedeti, kaj politične skupine mislijo o tem. Podali smo predloge. Potem pa še kompromisni predlogi, ki mislim, da so razumni in gredo v pravo smer. Kar se tiče 9. člena, smo dobili pomembne pripombe, tega se bomo še lotili interna pravila. Tukaj bi predlagali, da bi to najprej izuzeli, potem pa bi videli, kaj bo želel svet in se pogajamo s svetom. O tem bomo videli torej. Toliko na kratko. Hvala. Thank you, Mrs. Ernst. Hvala. Gospa Ernst, gospa Lauristin. Ne. Gospa Mlinar. Hvala in hvala Kornelija za to odprto spravo in pa za dobro sodelovanje v zadnjih tednih. Mislim, da res potrebujemo to reformo. Sprejetje te uredbe bo pomenilo, da bomo torej zaključili s to reformo na področju varstva podatkov. Torej, mi smo zadovoljni s predlogom in smo vložili nekaj dodatnih predlogov sprememb, zato da bi še ukrepili ta predlog. EU institucije mislim, da morajo biti zahtevne pri naših standardih za varstvo podatkov. In seveda moramo tudi potem eh, to, kar govorimo, izvajati v praksi. Sedaj pa še par konkretnih vidikov te uredbe. Podpiram predlog zelenih in pa SND, da bi vzpostavili enoten sistem za vse institucije EU, agencije in vse organe EU. Seveda moramo razlikovati med upravnim in pa operativnim delom podatkov, ampak mislim, da moramo vse narediti v istem zakonodajnem okviru torej če imeli um, posamične režime zelo ločeno, potem bo to vodilo v negotovost in dodatno upravno breme zredi zapletenosti vsega skupaj. Samo še nekaj za konec. Se veselim sodelovanja z poročevalko in poročevalcem senci, tako da bomo prišli do čim bolj enotnega um, in konsolidiranega stališča. Sedaj pa gospod Albrecht. Hvala. Hvala lepa poročevalki za razložen trud v dosego kompromisa, torej skupnega sistema za vse institucije, agencije in organe Evropske unije. Mislim, da je dobro, da se sedaj praktično vsem strinjamo, no, nekaj še odprto, mislim, da je pomembno, In škoda, da se ne moremo tukaj pogovarjati s tistimi, s tistimi, ki niso zadovoljni s tem predlogom, kajti mislim, da je problem v trenutnem pravnem okviru. Namreč trenutno nimamo jasne pravne podlago za obdelavo podatkov v EU misijah. Mislim, da to ni v redu in to moramo torej vključiti v ta predlog. In še torej organe odkrivanja preiskovanja sedaj je težava v tem, da imamo zelo različne predpise za posamečne agencije. In če govorimo potem o interoperabilnosti in pa o enakih standardih, tudi med 28 državami članicami, gledajte, res ne moramo imeti različnih standardov znotraj samih agencij v Evropski uniji, torej agencij, ki se ukvarjajo z odkrivanjem in preiskovanjem. To nima smisla, zato moramo doseči ta dogovor, moramo tudi vključiti te agencije v skupna pravila. Kaj ti zdi se mi, da nekatere obdelovalne dejavnosti nimajo prave legitimnosti. Ravno zato, ker ni prave EU zakonodaje za takšne primere obdelave podatkov. To se lahko spremeni če bo ta uredba dejansko pravna podlaga tudi za obdelavo podatkov za te omenjene agencije. Upam, da se bomo o tem dogovorili tudi v tem odboru. No, marsikaj smo že naredili, sedaj mora tudi svet opraviti svoje del naloge in upam, da bomo lahko ta postopek zaključili čim prej. Hvala. Hvala lepa, gospod Albrecht. Še kdo? No, ne, potem sprašujem komisijo. Imate kakšno pripombo, prosim? Še. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Ne, odgovorim na vprašanje, ki je bilo naslovljeno na nas. Odgovora še ni bilo. Kar se tiče sodelovanja z uradniki za varstvo podatkov. Naj izpostavim, da je ta tako imenovana skupnost uradnikov za zvezo podatkov stara, sodelujemo z njimi in razlagamo, zakaj gre. Razlagamo. Skušamo razložiti to reformo. V Londonu 12. oktobra bomo spet skušali razložiti, kar se tiče DPO, vsebino te reforme. vzeli smo na znanje ceno učinka, vendar pa se ne strinjamo, da se bo sedaj obseg dela povečal. Morda bo v redkih primerih potrebno imeti oceno vpliva, vendar pa njihova vloga se bo nasplošno spremenila, vsebina dela se bo spremenila, vendar pa bi morala delovna obremitev ostati relativno stabilna potem pa to, kar smo ravno kar slišali. Da, zabeležili smo si pomislek kar nekaj skupin glede področja delovanja. Vemo, da mora obstajati razlika med operativnimi in administrativnimi podatki, kar se tiče SZVP. Prav tako vidimo različna stališča pri, pri političnih skupinah, kar se tiče posebnih pravil za operativne podatke. Nekatere skupine so to želele popolnoma izključiti, pomembno pa je za nas kot komisijo, mislim, da je to že bilo izrečeno strani nekaterih govornikov, da se izognemo nadaljni razdrobitvi pravil za zaščito podatkov in mislim, da je to nekaj, čemu, k čemu moramo stremeti kar se tiče notranjih pravil in stališč tega odbora. Naj izpostavimo učitljivo vprašanje, o katerem govorimo, ko govorimo o teh pravilih. Seveda gre za omejitev glede varstva podatkov, to je pomembno vprašanje, vendar pa naj izpostavimo, da organi nimajo možnosti omejevati pravic imetnikov osebnih podatkov, kot imajo to pravico države članice. Te institucije lahko sprejmejo pravne akte na podlagi evropskih pogodb za 57 drugih organov in agencij, pa to ne bo mogoče. Tako da bomo do maja 2018 soočeni z zelo kratkim obdobjem in bomo v težkih razmerah. To bo morda vplivalo na vsakodnevno delo in spete pravnih aktov, pa bo potem predvideno za vsako teh 57 organov in agencij. In to bo zelo kar nekaj časa. V tem kontekstu torej kot sem dejal že zadnjič, smo si zabeležili stališče sveta glede internih pravil, ki uvajajo dodatne varovalke za pojasnitev in krepitev izvajanja internih pravil s kakovostjo pravnih določil po Evropskem sodišču in Evropskem sodišču za človekove pravice. To bi lahko bila pot naprej. In tukaj bom, mislim, da končal. Mislim, da sem zajel glavno točko vprašanja. Hvala. Hvala lepa. Nisem bila prepričana, ali želi gospod Koreca posredovati sedaj ali kasneje. Kasneje, prav. Potem vračam besedo poročevalki gospe Ernst. Prosim. Ja, no za kot, um, ähm, nohmal, uh... Äh, Čisto na kratko, kar se tiče komisije, kar se tiče področja. Ja ta resnično. Tukaj gre za usklajevanje v najširšem pomenu besede. Mislim, da bi bilo veliko pomoč, če bi to razširili na vsa področja. Na tem delamo in upamo, da bomo pripravili predlog. Kar se internih pravil tiče, pa sem absolutno pragmatična. Najprej bomo rekli, pogledajmo, ali jih res potrebujemo in kaj to pomeni. Mislim, da lahko potem to podrobno še uredimo pri posameznih odstavkih. In, kot sem dejala, smo to zaenkrat izuzeli, lahko pa se o tem pogovorimo. In nismo še popolnoma končali s tem. Smo zelo pragmatični. To je vse. Hvala. Thank you. Thank you hvala lepa. Hvala lepa vsem za to, kar ste povedali. 12. oktobra bomo glasovali o tem v našem odboru. Tako, sedaj pa kar naprej. Drugi predlog, kar se tiče modernizacije vlastov osebnih podatkov, gre za elektronske komunikacije. In gre za obravnavo predlogov sprememb. Najprej dobi besedo poročavka, gospa Lauristin, prosim. Hvala lepa. Drage kolegice in kolegi, vesela sem, da lahko povem, da smo končni fazi priprave te pomembne zakonodaje. Če se nasporete tak, da bi naj 12. oktober skupaj s prejšnjim poročilom to glasovali v odboru Libe, tako da bo to potem res zadnja faza reforme zemljih podatkov. Torek in sedaj imamo še sestanka v Strasburu naslednji teden, ker sta dva člena, ki jih še nismo obravnavali, to je deseti člen. ki je uravnava podatke in ciljne povezave z imetnikom podatkov, potem pa tudi 11. člen omejitve, ki so na voljo državnim članicam, o tem bomo govorili, vseh ostalih pa smo se že pogovorili nekaj vprašanj je, ki jih moramo še obdelati do konca. Nekatere razprave so še odprte z nekaterimi drugimi čneni, tudi vodne izjave, vendar pa pripričana sem, da bomo to opravili v Strasburu in bomo pripravljeni na glasovanje. Želim se zahvaliti vsem poračevalcem v Senci. Imeli smo zelo aktivno deležbo poračevalcev v Senci s predlogi sprememb, javljanji. Torej, moram reči, da je bilo že prvotno poročilo, predlog komisije predvsej dober, bili smo predvsej zadovoljni. Za pravnim delom, vendar pa tekom našega dela smo potem našli še priložnosti, da to delo še nekoliko izboljšamo. Na nekaterih točkah bolj, smo postali bolj prožni, druge bolj podrobni. Kaj se 29. člena? Delovni skupin tiče na eh, varstvo nadzornika podatkov. več kot 140 različnih sestankov z zainteresiranimi stranmi smo imeli organizirani skupaj z gospodom Bonjem. Imeli smo krogle mize, da smo lahko resnično dobro razumeli vse vprašanja, ki se pojavljajo pri izvajanju te nove zakonodaje. 800 predlogov sprememb smo dobili, delo je bilo torej velikansko. Zahvaljujem se asistentom in pravni službi, ki so pravili to delo pod hudim časovnim pritiskom. Sedaj pa kar se tiče vsebine predlogu sprememb in naše razprave. Nekaj najbolj kontroverznih vprašanj je glavna razprava pa je glede na dane obdelave metapodatkov. Tukaj imamo različne pristope. Če to primerjamo z GDPR, da imamo lahko legitimni interes, da moramo imeti legitimni interes za nadaljne obdelavo metapodatkov. Potem gre za zasebno zaupnost. Stinjali smo se, da je komisija tista, ki mora to urejati mora biti jasno določeno, v katerih primerih je možno zakonito obdelovati podatke vsebno komunikacijo. Tako da tukaj še iščemo pravo ravnovesje. Potem še nekaj odprtih razprav, kar se tiče informacij povezanih z zunanjo opremo. Tukaj gre za piškotke, pa ne samo za to. Tudi druga vprašanja so. Smo pa že na koncu te razprave, nekaj točk še moramo razčistiti. Potem vprašanje offline sledenja. Tudi tukaj si želimo najti rešitve, že imamo nekaj, ampak potrebno bo to še podrobno dodelati. Zadnjo različico pripravljamo. poskušali smo biti bolj prožni, kar se tiče priložnosti za stranke, da se ustrezno odločijo, ko ugotavljajo, kaj si želijo imeti na, na pravi, da bi bilo za njih lažje, kje pa si želi polne zaščite. Tako da pripravljamo deseti člen na naslednjem sestanku. Sporočevalci v senci bomo imeli bolj prožen prestop. To je eden glavnih pomišljakov zainteresiranih strani. Način, kako najti prožne rešitve. Tukaj sem zelo hvaležna vsem tistim, ki so podali predloge sprememb in so skušali pomagati pri formulaciji, ker je to precej zapleteno vprašanje. potem pa uporaba podatkov. To pa ni odvisno od nas, to je odvisno od sklepov trialoga. Bomo videli, kakšne bodo razmere na koncu. Kaj želim še povedati? Eno vprašanje je zelo pomembno in mi je zelo pri srcu in zadeva otroke. Zelo smo si prizadevali, ker bi rada imela to v tej zakonodaji. Pravna služba, in žal mi je, pa ni našla pravne poti, kako to vključiti v zakonodajo. Lahko to damo v vodno izjavo kot predlog, vendar pa ni pravne poti, kako to dodati. Naš odbor bi moral podati predlog komisiji, da bi pripravili posebno zakonodajo za zaščito otrok v digitalnem okolju. To je tako resno vprašanje, da si zasluži posebno zakonodajo. Kar se tega tiče, bi to lahko bil eden od naslednjih korakov za dosego napredka in zaščite ranljivih skupin uporabnikov, še prav posebno otrok. Še enkrat bi se rada zahvalila vsem avtorjem predlogov sprememb, vsem tistim, ki ste se vključili v to delo, zelo pomembno je bilo. Smo pa pod hudim pritiskom veliko zainteresiranih strani, tako strani strank, industrije, varnostne industrije. Želimo najti rešitve za varnostno vprašanje, želimo pa zagotoviti varnost tudi ljudem, strankam, da se ne bo zlorabljalo podatkov njihove osebne komunikacije, komercialne namene, da pa seveda tudi ne bomo povzročali ovir za razvoj podatkovne ekonomije. Tako da so razmere težke. Hvaležna pa sem vsem počevalcem senci, vsem v skupini, da smo delali zelo ustvarjalno pri iskanju rešitev in pri dokončanju tega predloga. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa poročevalci v senci. Gospod Boni, prosim. Okay, thank you very much. Uh, uh, Hvala lepa. Najprej se želim zahvaliti gospe Lauristin za upravljeno delo, za sodelovanje in že skupaj upravljeno delo v različnih omizih za boljše razumevanje tega dosjeja. Drugič, naj spostavim, da je to zelo težaven dosje, veliko težav smo imeli, veliko spornih vprašanj in ni enostavno pripraviti uravnotežene rešitve. Nekaj negotovosti še obstaja. Izhajamo iz razmer, ko smo pred polno uveljavitvijo GDPR. Ne vemo, kako bo to delovalo. Osebno menim, da bi bilo bolje, če bi najprej že uvedli GDPR in potem bi pripravili zakonodajo o zasebnosti. Ampak ne, obratno je. Dobro. Tretjič. Pomembno je, da najdemo veliko bolj uravnotežene rešitve v primerjavi s tistimi, ki jih je predstavila komisija. Prav tako pa, iskreno rečeno, kar se mene tiče, primerjavi s predlaganim osnutkom poročila. Mislim, da se moramo osredotočati na te sporne zadeve. Hvala lepa za ta dva sestanka s poročavci v senci, ki bosta naslednji teden. Četrtič. Pomembno je, da imamo pri uredbi ve zasebnosti možnost nadaljne obdelave podatkov vem, veliko težav obstaja, kar se tiče legitimnih interesov, vendar pa ta nadaljna obdrava je zelo pomembna. Razumeti moramo, da v nekaterih primerih, v nekaterih razmerah bi bilo zelo pomembno imeti to možnost nadaljne obdelave podatkov, o katerih govorimo. Govorimo predvsem o metapodatkih. To je zelo koristno za razvoj. To bo zelo koristno za uporabnike, tako da moramo vedeti, kako pomembno je to. Vztrajal bom, da obdelamo še to vprašanje, ki je povezano z obdelavo podatkov. Nadalje, kaj je pomembno in o tem smo govorili že na zadnjem sestanku, to so vprašanja, ki so povezana z varnostjo. Pa ne varnostjo zelo širokem pomenu besede. Ne, varnost za nas, uporabnike. Moramo se pogovoriti o tem, kako bi v imenu operaterjev tretjih strani lahko zagotovili višjo raven zaščite. Če se prav razumev, smo že začeli po tej poti in bomo nadaljevali razprave na to temo. Naslednja točka. Pomembno je tudi najti uravnoteženo rešitev med nami, uporabniki, z našimi temeljnimi pravicami, da se zaščiti naša zasebnost in tem, da razvijamo različne tipe podjetij, ki so tudi pomembne za nas. Tako da ne bomo govorili samo o virah za podjetja, govorimo tudi o možnosti, da bodo podjetja še naprej lahko poslovala. Na tej točki se moramo izogibati razmeram, ko bi se nekdo odločil, da ne da soglasja, bi potem po drugi strani ta oseba imela poln dostop do razno raznih storitev. O tem se moramo pogovoriti, kajti mislim, da je to eno ključnih vprašanj. Prav tako je pomembno spregovoriti o tretjih stranih in piškotih. Poznam veliko zadev, ki so povezane z oglaševanjem in tako dalje, vendar pa po drugi strani mislim, da moramo analizirati in zaščititi majhne založnike, ki so dejavni prek interneta z nekaterimi ponudbami in jih ne smemo diskriminirati, ko bi ustvarili razmere, ko bi edina možnost za njih bila da poslujejo prek velikih podjetij in njihove tehnične podpore. Mislim, da se moramo o teh vprašanjih ponovno pogovoriti in zaščititi taka podjetja, kajti to je pomembno tudi za dostop do informacij, še prav posebno, ko govorimo o lokalnih potrebah in tako naprej. Ko govorimo o obdelavi, ko govorimo o uravnoteženem poslovanju, ko govorimo o poslovnih modelih in tem, da jih ne smemo preveč ovirati, potem moramo imeti ustrezno zaščito po GDPR, osebni podatki in zagotavljanje zasebnosti, ki je ključnega pomena pri e-zasebnosti, e da bi to zaupnost prilagodili realnosti strpno že, po drugi strani pa veliko več možnosti za izbiro strani uporabnikov. Mario je že dajala nekaj o tem, nadervati moramo s temi razpravami. Ne vem, kakšni kompromisi bodo predloženi k desetemu členu, pozdravljam pa vaše informacije, da boste prožni. In še zadnja točka. Veliko je še odprtih vprašanj. Naslednji teden, iskreno rečeno, mislim, da moramo pomisliti, ali smo pripravljeni na zaključek dela petem dosejo ali pa bomo potrebovali še nekaj časa za razpravo. Ne želim reči, da moramo to prelagati odprtcem za delo, lahko v Strasburg delamo na tem. Vendar pa mislim, da moramo vsi partnerji imeti jasne ideje glede končne rešitve tega vprašanja. Po drugi strani pa moramo biti tudi dosledni, kar se tiče členov, kajti govorimo o členih in o vodnih izjavah. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Boni, prosim za razumevanje. Gospa Koraca Bild me je prosila, če ji dam besedo takoj, kajti mora na glasovanje. Tudi mi moramo iti na glasovanje v Imku, ki je čez pet minut, in sem poročevalec v senci, pravi gospod Dalton. Dobro, gospod Dalton najprej, potem pa gospa Koraca Bild, ker morate oditi na glasovanje. Odbor Imko, glede istega doseja. Gospod Dalton, prosim. Hvala lepa, skušamo biti hiter. Hvala lepa, gospe Lauristin in njeni ekipi za upravljeno delo do sedaj. Veliko dela je bilo upravljenega in pozdravljamo to delo, ki so ga pravili, veliko ga je bilo. Strinjam se z gospodom Bonjem, glede veliko stvari, ki jih je dejal, še prav posebno glede na daljne obdelave podatkov. Rad pa bi, da bi razblinili mit, da če bo karkoli drugega kot soglasje za nadaljno obdelavo podatkov, da bi potem znižali standarde za potrošnike. To preprosto ni res. V bistvu, kaj imamo pred sabo, to je veliko bolj strogo kot karkoli, kar je EU kadarkoli predlagane na tem področju. Nova opredelitev glede opredelitve GDPR soglasja GDPR, to je veliko strože, kot je bilo prej, prav tako pa tudi obseg GDPR, to je veliko širše, kot je bilo prej. Imeli bomo sektore, ki si nikoli ne bi predstavljali, da bodo zajeti v to zakonodajo. Finančni, plačilni sektor, igre na srečo, ekonomija sodelovanja, torej moramo resnično vedeti, o čem govorimo tej zakonodaji. Tresi posameznikov, temeljne svoboščine, dostop do komunikacijskih storitev. Niti enkrat nisem dobil komunikacije iz volilnega kraja, ki bi se pritoževali, da podjetja obdelujejo njihove podatke za oglaševanje. <laughs> Nevarno je to reči, da bom dobil kaj takega, ampak zaenkrat tega nisem dobil. Kaj so torej prednostne naloge za posameznike? Komisija je izpostavila že kar nekajkrat, da ko jih sprašujejo posameznike o zasebnosti, si želijo visoke ravni, vendar pa potrošniki potem delujejo drugače. Več kot 300 milijonov evropejcev uporablja Facebook uporabljajo Uber, druge aplikacije. Veliko razprav, ki jih imamo v parlamentu, se ljudje pritožujejo, da preveč Evropejcev uporablja te storitve. Drugi pravijo, da jih ne uporablja dovolj. Je katerikoli potrošnik dejal komisiji ali komorkoli drugemu, da imajo težave s ponudniki storitev, ker imajo ti dostop do njihovih telefonov, da jih ne bi hekali ali da varnost podatkov za njih ni pomembna, so dejali, da si ne želijo, deljenja dokumentov ali hranjenja dokumentov za določeno obdobje, ker to potrebujejo. Je kdo vprašal potrošnike, če bi se strinjali s tem, da bi vse te storitve izginile, so tisti, ki so kvarjali z igrami nesrečo, eh, tudi prosili komisijo, da bi ne pazili na podatke. Sveda, ravno obratno si želijo, želijo si ustaviti ustrahovanje na spletu. Seveda si želimo najvišjo raven temeljnih soboščin, vendar pa ne želimo si, da bi storitve izginile. Tega si ne želijo potrošniki, da bi se da odstranili eh, brezplačne storitve eh, za vse. To ne bo dobro, kajti potem bomo prizadeli najrevnejše skupine prebivalstva, ne pa elit. In točno do tega bi to vodilo, če bi šli po tej poti, kar se tiče soglasja glede nadaljnjega obdelave podatkov to sem že dejal in še enkrat bom dejal, zaupnost, zasebnost je temeljna pravica, vendar pa ni absolutno. Včasih so druge pravice, ki so pomembnejše. Zaščita drugih uporabnikov, naprimer, in pravice drugih uporabnikov. Najti moramo ravnotežen, sorazmeren pristop pri tem. Ko to pravim, gotovo bom sedaj slišal še kakšno mnenje od drugih, moram pa oditi iz dvorane, ker grem v imko. Imeli pa bomo, smo že veliko razprav med poročacijo Senci Getega, imeli bomo še veliko naše stališče, pa se ni spremenilo niti za pet. Hvala lepa. Hvala lepa, Koraca Bil. Hvala lepa kolegicam in kolegom za razumevanje in prožnost pri tem pomembnem dosegu. Zelo kratko bom. Naj še enkrat povem, da je zasebnost pomembna, zaščita podatkov tudi. Zaščita podatkov, zasebnost sta temeljni pravici naj podprem to, kar je dojal, dejal gospod Boni. To, kar počnemo danes, je, da skušamo najti uravnotežen pristop, skušamo zagotoviti pravno gotovost, pripraviti zakonodajo, ki je usmerjena v prihodnost, ker vemo, da imajo dalekosežne posledice za življenje vseh državljanov, ne samo za velika oglaševalska podjetja. Imam predlog smembe za otroke. Hvala lepa poročevalki, pripričana sem, da lahko združimo sile glede tega prek političnih skupin in kot so predsedojoče med skupini za pravico otrok, upam, da, ker je to zadnja priložnost, glede zaščite otrok, da jih zaščitimo pred agresivnim oglaševanjem, pred profiliranjem in tako dalje in tako naprej. Drugo vprašanje, mislim, da imamo resno vprašanje z doslednostjo. GDPR. Tisoče podjetij, nevladnih organizacij, združenj šol, staršev, učiteljev, ki ne zmorejo razumeti, kako izvajati GDPR, ki se jim zdi nejasen in ki je stopil ljavo maja. Zato sem podala predlog spremembe glede uveljavitve. Ne govorimo samo o velikih podjetjih, govorimo o vsem, celotni civilni družbi ki se morajo prilagoditi in se da se dajo pač spremembe, kako bi jih razbremenili. Želijo si smernic strani komisije in tako dalje. To se dogaja sedaj. Bremenimo pa jih še eno zakonodajo, ki je v tem trenutku ne razumejo. Mihajl je že dejal, legitimno soglasje. To je razlika v predelici, kar se tiče GDPR in te zakonodaje o zasebnosti. Včeraj sem bila v okvirni organizaciji glede zbiranja sredstev na švedskem in skrbi jih najprej. Te zakonodaje ne razumejo, po drugi strani je zelo restriktivna, kar se tiče zbiranja podatkov. Naprimer, gre za zbiranje sredstev za otroke v Siriji. Ne govorimo o velikih podjetjih, kot sem dejal. Potem še eno pomembno vprašanje, Mihael je to omenil, to je medijski pluralizem vedno bolj. manjši mediji. Živijo od oglaševanja in tukaj bi jih zelo omejili in bi jih lahko ogrozili. Potrošniki si želijo svobode izbire, želijo si uživanje in mislim, da moramo dovoliti, da v ekonomiji, ki temelji na podatkih, da imamo nove inovativne poslovne modele za manjše medije, manjša podjetja, da bodo lahko preživela z oglaševanjem. Upam, da boste lahko podprli moje predloge s menim glede piškotkov. Mihal, dobro ste to povedali. Vprašanje je, ali bomo to postili v rokah Facebooka ali Googlea, ali pa bomo ponudili svobodne, proste, brezplačne storitve po glagi oglaševanja. To je vprašanje. upam, da bomo imeli poglobljeno razpravo predsedojoča o posledicah in da bomo to potem uvedli v korist vseh v naši družbi. Hvala lepa. Gospa Intveld. Yes, that... ja, hvala lepa. Naslednjikrat bodo verjetno liberalci, ko bomo liberalci imeli glasovanja drugod, bomo tudi dobili besedo. Pa ja, ja, v redu. Saj veste, kakšna so pravila. Ni mi všeč, da ima privilegije v eni ali pa v drugi skupini. No, kak, kakorkoli, zdaj bi govorila, če smem. No, tu gre za kolegijalnost. Ne, ne gre za skupine. To moram povedati. Gre za to, da če nekdo mora iti na glasovanje ob istem času, v istem dosegu, v drugem odboru, potem jim damo pač to možnost. Mislim, da vas s tem nikakor ne omejujemo. Izvolite. Torej, zdi se zelo težko tu govoriti kakorkoli o varstvu zasebnosti, o zaupnosti komunikaciji med ljudmi, ne da bi nas takoj označili, kot da smo proti gospodarstvu. zelo podpiram pristop poročevalca. Mislim, da smo bili zelo konstruktivni, da smo prišli do soglasja pri praktično vseh točkah, ampak nekaj bi rada povedala o kontekstu, v katerem to poteka. In sicer, kakšna, kakšno je ozračje in kakšni so lobi vsi imajo svobodo seveda povedati, kar želijo, mi se lahko pogovarjamo s komarkoli, skušamo upoštevati čim več eh, interesov različnih deležnikov, ampak nekoliko me res že utruja zelo agresivno lobiranje nekaterih podjetij. Hmm, Bloomberg govori o svobodi medijev, da je to pod pritiskom, da bo to konec eh, podjetništvo v Evropi in ne vem, kaj vse. To, to je neumnost, to, to sploh ne drži. Imamo že direktivo o zasebnosti, ne začenjamo iz točke nič. Saj ni tako, kot da bomo zdaj kar naenkrat eh, ustavili ali izbrisali gospodarstvo. In eh, kot drugo, to vedno znova ponavljam. Vsak poslovni model, ki temelji na tem, česar ljudje nočejo, ni poslovni model. če hočete voditi neke posle, ne da bi imeli soglasje potrošnikov, potem to ni posel. Kajte pri poslu gre za to, da ljudem daš to, kar hočejo. Če nimaš njihovega soglasja, pa tega nočejo. Torej, če neko podjetje reče, da lahko svoj posel vodi le, če to počne proti volji svojih potrošnikov, to, to ni normalen posel. Potrošniki niso neke krave, moznice, ampak so ljudje. In prav tako ne smemo pozabiti, da sta zasebnost in varstvo podatkov temeljni pravici. To ni nekaj, kar smo se mi zdaj izmislili za to, da bomo s tem težili podjetjem. Ne, to so temeljne pravice. To ne gre za nek kvit prako. To, to ni nekaj, o čem se lahko pogovarjamo. Eh, zasebnost in varstvo podatkov so eh, pač absolutne meje in vse mora potekati iznotraj teh meja. To, kar je omenila Ana Marija Koraca Bild, ravno kar eh, brezplačne storitve. To ne obstaja. To je alternativna resnica, če uporabim Trumpovo dikcijo. To ni zaston, kaj ti plačujemo z našimi podatki, z našimi osebnimi podatki. Niso brezplačne te storitve. So pa tu tudi tveganja. Tu ne gre zgolj za našo pravico do zasebnosti. V ZDA v tem trenutku preučujejo, kako Rusi kupujejo oglasni prostor za mm, politično propagando. Facebook je dolgo časa zanikal, da ima kakršen koli vpliv na volilno kampanjo, zdaj pa jasno vidimo, da povezava je. Ne vemo še točno kakšna, ampak je. In to pomeni, da moramo biti zelo, zelo previdni, kajti to ima tudi svoj učinek na demokracijo. Tako da mislim, da imamo vse razloge na naši strani za to, da zelo natančno premislimo o tem, kakšno zaščito bomo dali ljudem, ne le v, log, v vlogi potrošnikov, ampak tudi v vlogi državljanov. Če se zdaj vrnim k tem ne brezplačnim storitvam, mislim, da bi morda morali jasno opredeliti, eh, da to na ta način poteka in na ta način bi lahko omejili ta nenasitni apetit podjetij za posebne podatke. Sveda naše podatke lahko damo s našim soglasjem v nek namen, ne pa več kot to. V kiosku daš denar in dobiš časopis. Zakaj moraš potem, eh, ko na spletni strani želiš naročiti se na neko e-različico eh, časopisa, dati ne vem koliko osebnih podatkov. Tam od nas zahtevajo bistveno več, kot je potrebno in potrebujemo nek način, da ugotovimo, kakšni podatki so nujni za uh, ponujanje storitve. Seveda gre za neko izmenjavo, ampak treba je ugotoviti, koliko podatkov je resnično potrebnih za izvajanje neke storitve. In od, treba je tudi obrednotiti v denarju vrednost osebnih podatkov. In pa tudi uporaba podatkov v druge namene. Govorimo ne le o podatkih, ampak tudi o komunikaciji ljudi, tudi ta mora biti opredeljena, kajti mislim, da ljudje praktično ne vedo, kako ne zaupne so vse njihove komunikacijske poti. Gospa Koraca Bilti je verjetno mm, ne hote rekla nekaj, kar izpostavlja problem. Pravi, da je govorila z ljudmi, ki so izredno zaskrbljeni in ne razumejo. Ja, morda je eno povezano z drugim ker ti veliko skrbi, mislim, da bomo odpravili, če bomo ljudem lahko razložili, zakaj sploh gre. Ker ti veliko mitov kroži, veliko neutemeljenih strahov in mislim, da si moramo biti kar se da na jasnem, zakaj tu gre. In sicer gre za to, da skušamo zavarovati zasebnost in zaupnost komunikacije naših državljanov. Hvala lepa. Kolege, prosim, da se skušajo omejiti v času. Vem, da to je izredno pomembna tema in razprava, ampak vedite, da nisem jaz tista, ki sem delala dnevni red. Ob 10.30 nas čaka glasovanje. Gospa Ernest, prosim. Ja, hvala lepa. Najprej hvala poročevalki. Politično in vsebinsko izhodišče je nekaj, s čemer se lahko ponoma strinjamo. Moram reči, da to izredno spoštujem, kaj ti tu smo uspeli, mislim, da združiti kar različne stališče, mislim, da bomo prišli do dobrega rezultata, mi bomo vsekakor storili vse za to, da sledimo temu pristopu z namenom seveda dobrega rezultata. Ko tole poslušam, me to nekoliko spominja na čase, ki so resnično že daleč za nami, ko smo rekli, ja, varstvo eh, podatkov je tudi varstvo storilcev. To, je, to razpravo bi res rada mm, pustila v preteklosti, kajti mislim, da smo pri vseh teh razpravah zdaj prišli že mnogo, mnogo dlje. Zdaj, kar zdaj je legitimni interes, kar je zahteva industrije. Dejstvo je, da moramo vedeti, da to lahko vodi tudi v izgubo nadzora nad vlastnimi podatki. Zato se ukvarjamo s to problematiko. Gre za zaupnost informacij, ki jo moramo zagotoviti. Dobili smo celo vrsto informacij v zadnjih letih o tem, da zavarujemo informacij sfero zasebnosti. To je to, na, tisto, na, tisto, na kar se moramo zretočiti. To je v našem interesu. Prav tako moramo uh, imeti pravila, ki ja, jasno povedo, kakšne podatke, m, telekomunikacijske podatke lahko uporabljajo. Menimo, da je to treba omejiti zgolj na tisto, kar je zgolj uh, tehnično nujno, ne pa vse možno, kar pač pade zraven. Poleg tega je pomembno tudi, da ostanemo pri tem in da rečemo, da mora to temeljiti uh, vse na soglasju, da mora to soglasje biti prostovoljno in ne izsiljeno. In uporabniki nekih storitev se lahko izključijo, če ne dajo soglasja za obdelavo podatkov in to podatkov, ki niso nujno potrebni za izvajanje storitve. O tem smo govorili že mnogo krat in to je vezano eh, seveda tudi s prepovedjo in povezovanja. Vemo, kaj za tem terminom stoji in eh, mislim, da tega ne smemo mešati in mislim, da moramo ostati kar se da najasnem tukaj, za kaj gre, da gre torej za zavarovanje zaupnosti eh, komunikacij za državljane, ne glede na to, ali imajo denar ali ne. Hvala lepa, gospod Albrecht, hvala lepa, predsedojoča, hvala tudi pročevalki za to naporno delo do sedaj, že kar lep čas res vodimo to razpravo. razumem tiste, ki niso zadovoljni s kompromisom, ampak to je poanta kompromisa. Tako da na koncu koncev upam, da bomo vsi enako nezadovoljni. To se nam zelo pogosto zgodi in to je pogosto naloga, ki je pred nami. In moram povedati, da če je zdaj tu poskus, da bi celo razpravo vodili v neko smer, da pač to pa še ena skupina, ki ne zastopa gospodarstva kot takšnega, ampak eh, določeno vrsto podjetij. In eh, če bi na ta način skušali onemogočiti dober kompromis med skupinami, potem je rezultat jasen. Uredbe o e-zasebnosti potem pač ne bo. Dejstvo je, da že imamo pravila na tem področju. In eh, kar močno ščitimo državljane, eh, kajti vse to izhaja iz temeljne pravice zaupnosti sporočil in temeljne pravice varstva podatkov. In potem pač uredbe ne bo, uredbo bomo sesuli in veliko ljudi bo izredno nezadovoljnih zaradi tega in moram reči, da se tega bojim. Mislim, da bomo ogromno izgubili, če zadeva ne bo funkcionirala. Mislim, da moramo doseči enake pogoje za vse, to je bistvo te harmonizacije. 28 različnih eh, pravil imamo eh, na tem področju, tako kot prej eh, pri splošnih pravilih za varstvo podatkov. In to zdaj velja še na področju komunikacij, ki smo jih po nesreči izključili iz reforme. Sam bi si želel, da bi to vključili, da pač rečemo, komunikacijski podatki so občutljivi podatki in veljajo pravila za občutljive podatke. Pika. No, ampak kakorkoli tega ni, imamo zdaj ločen nabor pravil, ampak dejstvo je, da bo težava, če ne bomo do, uspeli dobiti na našo stran zaupanje ljudi. Seveda želijo uporabljati eh, WhatsApp. Vsi ga uporabljajo. Zakaj? Zato, ker ni alternative iz ekonomskih razlogov, družbenih razlogov. To pač je dejstvo. Če rečem, da če jih skrbijo njihovi komunikacijski podatki eh, in jim rečete, na, vse naj vas to ne skrbi, to je kot da bi človeku rekli, ja pa ne hodite na ulico, če vas, če vas je strah, da vas bo povozil avto. Zato imamo cestno-prometne predpise, da imamo neko varno okolje, da vsi lahko uporabljamo eh, cesto in da imamo družbo, ki deluje. Jaz eh, ne želim, da bi ljudje nehali uporabljati Facebook. Hočem, da Facebook postane varen. To je poanta, to počnemo. In mimo grede, Nekatera podjetja so zdaj v položaju, da menijo, da so popolnoma odvisni od prodaje oglaševanja na Google ali na Facebooku. Jaz pa imam vtis, da ne bi smeli toliko razmišljati o, seveda o zgolj o varstvu podatkov, ampak tudi o svojem poslovnem modelu in o tem, ali bodo jutri sploh še obstajali. Ker je jasno, mediji bodo prevzeli Facebook, če, bodo, če bo oglaševanje edini model potem ne bo več pluralnih medijev. Sploh, če je to način, kako mediji želijo mm, poslovati v prihodnje. In večina teh problemov sploh ni povezanih z varstvom podatkov, ampak s tem, da morda ni pravega razumevanja, kaj je dober poslovni model v internetni ekonomiji. Ja, kakšne stvari morda so brez plaše in da morda plačujem svoje podatke, ampak dejstvo je, da je varstvo podatkov v Evropi temeljna pravica in tega ne morem prodajati kar tako, ker v določeni točki potem ni več eh, to izkaz svoboščin. To ni način, kako se mi lotevamo vprašanja temeljnih pravic. No, ne na zadnje. Mislim, da smo zelo blizu kompromisu, to je dobro. Mislim, da ne smemo zdaj tvegati, da nam v vodo pade ta uredba. Mislim, da mora biti skrajna meja ta. In če bo sporočilo, da bodo imeli potrošniki manj pravic, kot jih imajo danes, potem eh, to ne bo dobro. Nadaljna obdelava komunikacijskih metapodatkov je nekaj, kar se še ni počelo, zato to ni legitimen interes, kajti komunikacijski metapodatki so izredno občutljivi. In danes smo v situaciji, kjer komunikacijski metapodatki predstavljajo tako občutljive podatke, da eh, tu lahko celo najdemo uh, gesla, ki jih ljudje uporabljajo in tako naprej, ne, ne da bi se oseba s tem dejansko strinjala. Tako da to je nekaj, kar mora dejansko biti absolutna eh, meja. Mislim, da potrebujemo neko klauzulo o nadaljni obdelavi, eh, sicer je to lahko velik problem. Hvala lepa. Gospod Lebreton, do 10.35 moramo res zaključiti s to točko na dnevnem redu. Gospod Lebreton. Thank you. Ne, ne, nisem prosil za besedo. Dobro, odlično, hvala lepa. Gospa Gomeš. Ja. Menim, da res potrebujemo nek premik. Vsekakor pa potrebujemo dober kompromis. Državljane treba postaviti v spredje, ne zgolj potrošnike, kot so dejali kolegi. Dejstvo je, da državljani imajo pravice in pravice na področju varstva podatkov so absolutne pravice. Dejstvo je, da GDPR še ni implementiran, eh, implementiral se bo to v prihodnje leto, stvari še dodatno zapleta. Mislim, da tu imamo torej določene težave, želimo si napredka, ampak absolutno se strinjam s tem, kar je eh, Jan Albrecht ravno kar dejal. Potrebujemo dober kompromis, če bo to kompromis zgolj zaradi kompromisa, potem bo to samo dodajalo še več negotovosti in eh, manj zaščite za naše državljanje. Sama nisem vložili nobenih amantmajev, kajti v amantmajih Marijo Lauristin sem zasledila neko doslednost. Zdaj pa je cel kup drugih amantmajev, vidim različne premike strani različnih deležnikov, nekateri so zelo agresivni in po mojem mnenju moramo apsolutno imeti v mislih to, da poleg varstva podatkov državljanov, seveda hočemo zaščititi tudi podjetja, ampak podjetja, ki zagovarjajo raznolikost eh, poslovnih modelov in informacij, ne pa da je vse pod kontrolo velikih korporacij. Tako da pozivam predvsem Marju, da tiste, ki nismo uložili amandmajev, da nas vendarle obveščaš o tem, kakšen bo na koncu rezultat te interakcije med poročevalci v senci in še poseben interes imam za vprašanje eh, piškotkov in eh, informiranega soglasja, legitimni interes in seveda vprašanje otrok. Hvala. Hvala, gospa Gomaš. Besedo moram zdaj dati komisiji. Največ dve minuti. Hvala lepa, hvala tudi vsem za vse povedano. Kot razumemo iz te razprave, se zdaj lotevamo resnično vsebine. Komisija je pripravljena pomagati tudi sestanki s poročevalci v senci, če želite prihodni teden. Prejšnji teden smo imeli delavnico za države članice, tudi nekaj asistentov članice poslancev je bilo tam in poskušali smo zbrati čim več informacij z trga o tem, kako uh, brskalniki in piškotki delujejo in videli smo, kakšna je realnost. In to so pomembne informacije za vas in z velikim veseljem morda pridemo na sestanek poročevalcev v senci, da vam to predstavimo, kajti to je lahko izredno koristno. Se pravi, da se zavedamo, koliko tretjih eh, strank dobi dostop do vaših podatkov, takoj ko kliknete OK pri piškotki. Še ena stvar. Ta predlog, nikjer ne ustvarja problemov v smislu GDPR. Definicija soglasja bo implementirana, to bo bolj sodobna definicija, ki ni zelo daleč od eh, trenutne. Eh, GDPR tu ni problem, kajte če se prav spomnim iz razprave med so zakonodajalci, to ni ravno neka huda tema. ne vidimo nobene težave, da bi imeli pač istočasno v veljavi eh, torej direktivo iz zasebnosti in GDPR. Prav tako dejstvo, da je ta definicija drugačna od trenutne, dejstvo je, da bi jo prilagodili, ker trenutna direktiva prav tako omenja isto definicijo soglasja kot pravila GDPR, tako da še enkrat eh, to je treba razjasniti, kajti tu očitno so določena, uh, določena nerazumevanja. Tu ne gre za to, da bi prepovedali brezplačne storitve. Gre tudi za to, kako bi potrošniki ponovili svoje podatke eh, v zameno za tudi druge storitve in druge poslovne modele. Eh, vsekakor se veselimo nadaljnih sestankov in eh, tudi podpore vašim prizadevanjem za seveda končno glasovanje oktobra. Hvala lepa, asistenti, svetovalci, prosim, če ste lahko v dvorani tiho, kajti to točko moramo zaključiti pred glasovanjem. Gospa Lauristin, dve minuti, če, če bo šlo, prosim. Ja, rada bi se zahvalila vsem govornikom, hvala tudi komisiji za to sodelovanje. Kot razumem, bomo prihodni teden tudi imeli eh, odlično priložnost za še več informacij. Naj povem, da ko sem prisluhnila gospe Koraca Biltin drugim, lahko storimo še bistveno več. Slišali smo vse vaše pomisleke in eh, številne te pomisleke smo že obravnavali, o tem smo že eh, govorili pri našem delu, tako da veliko je tudi mitov, veliko strahov, ki so neotemeljeni, tudi to je treba verjeti. No, prihodni teden bomo predvsem obravnavali člen 10, to je vprašanje piškotkov, rešitev bomo našli, pripričan sem, da jih je možno najti s pomočjo komisije, ki bo tudi nekoliko. Eh, odpravila te nepotrebne strahove. Temeljne pravice so absolutne in zaupnost je temelj avtonomije posameznika in avtonomija posameznika je temelj demokracije. Ne gre zgolj za ekonomijo, gre za družbo kot takšno v najširšem smislu. In eh, to načelo je ključno in to je najpomembnejše načelo v Evropi. Veseli me, da lahko povem, da sem se sestala s številnimi eh, poslovneži. Včeraj zvečer sem eh, se eh, z njimi na visoki ravni sestala skupaj s komisarjem Ansipom in vsi razumemo, da je popolna zaščita zasebnosti oziroma zaupnosti osnova za konkurenčnost evropskega gospodarstva vizavi ameriškemu. To je nekaj ključnega, kar je resnično predpogoj za vse ostalo. Eh, torej temelj, to je res osnova našega dela, eh, ki morate meriti na razumevanju, ne pa na strahovih, ki so morda nekoliko neotemeljeni. Hvala lepa, gospa Laura Stil, glasovanje bo 12. oktober v našem odboru. Sedaj pa hvala vsem kolegom za vaše prispevke, za vaše delo. Zdaj pa bomo začeli z glasovanjem. Tri točke imamo danes. Najprej vidik temeljnih pravic pri integraciji Romov v Evropi, boj proti anticiganizmu. Eh, poročevalka Soraja Post, želite besedo? Ne? Dobro, hvala, potem pa lahko kar takoj nadaljujemo z glasovanjem. I will ask to use the voting cards, please. First. Torej, prosim, če lahko ustavite glasovalne kartice. Ravno kar sem dobila prošnjo, ali se strinjate, da dosje gospe Matere obravnavamo najprej, kajti nekateri morajo potem oditi na drugo glasovanje. Se strinjate? Ne? Dobro. Ne, potem ne. Danes eh, ni prav veliko kolegijalnosti tu v dvorani. Tako, kolegi, torej, kar lotimo se glasovanja, torej temeljne pravice integracije Romov in sicer najprej kompromis ena, odstavek ena, glasujte prosim. Ste glasovali konec glasovanja? Sprejeto. Kompromis 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 3. Konec glasovanja. sprejeta. Kompromis 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 6. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis 5, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 31, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 7, glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 99 glasovanja po delih. Prvi del. Glasujemo. Predlog 99. Prvi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Ja, prvi del je bil to in konec, torej in je sprejeto. In sedaj še drugi del pri 99 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 29. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. predlog spremembe 98. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 8a. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 109. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnen. Kompromis 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Kompromis 10. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Sedaj pa predlog spremembe 120. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno predlog 121. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 11. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 12. Glasujemo. Konec glasovanja. Glasujemo. Sprejeto. Kompromis 13. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 14. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 15. Kompromis 15 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 142. Glasujemo. Prosim, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 144. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrn. Kompromis 16. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 17. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis 18. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 160. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 19. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 20. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 21. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 22. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 23. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 24. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 25 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Kompromis 26. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Kompromis 27. Glasujemo. Prosim, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 223 v dveh delih. Prvi del glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del glasujemo. Konec glasovanja. Zavrn. Kompromis 28. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 236. V dveh delih. Prvi del. Torej, predlog spembe 236, prvi del, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 28a. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 30. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 251. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrn predlog 252. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa navedbe. Eh, navedba 3a, predlog 1. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sprejeto. Predlog spremembe 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Glasujemo sprejeto. Predlog 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 6. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrano. Predlog 7. Glasujemo. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa kompromisi pri uvodnih izjavah. Kompromis 32. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 33. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeta. Kompromis 33a. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Kompromis 34. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Predlog spremembe 9. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavarano. Predlog smo imeli 14. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 15. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa je predlog 41. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnem. Predlog 42 v dveh delih. Prvi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Glasujemo. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeta. Predlog. Zdaj, ta je brezpredmeten 43, eh, 44 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrn. Predlog 45 v dveh delih. Prvi del. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 46 je brezpredmeten, 50 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrn. Sedaj pa končno glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke, gospa Post. Sedaj pa naslednje glasovanje. Predlog za uredbo za vzpostavitev Evropskega javnega toživstva. Imamo dva ista predloga sprememb, torej ena in dva, kar skupaj glasujemo obi. Konec glasovanja. Zabrano. In končno glasovanje. o tem poročilu Matera. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke gospe Materi pri tem dosjeju. Sedaj pa še tretja točka. Strategija EU Afrika spodbujanja razvoja. Gospa Kjenge, je poročevalka, želite kaj dodati? Hvala pred glasovanjem. Po glasovanju, v redu. Potem pa gremo kar na glasovanje. Predlog smo imbe ena. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejte. Eh, dva. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog tri. Predlog tri glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 1. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Predlog sedem. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog svembe osem. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnen. Predlog deset. Glasujemo. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 11. Glasujemo. Prosim, glasujte. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto predlog, oziroma kompromis 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 23. Glasujemo. Prosim, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 4 imamo dva dela pri tem. Prvi del. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnem. Sedaj pa predlog 32. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. In gremo na kompromis 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 39. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejet. Kompromis šest. Glasujemo. Prosim, glasujte. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 49. Glasujemo. Konec glasovanja. Zabaran. Kompromis 7 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 51. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 52. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa kompromis 10. Prvi del. Sprejeto glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. In še tri dodatne dele pri kompromisu. Prvi dodatek glasujemo. Konec glasovanja zavrn. Drugi dodatek glasujemo. Konec glasovanja. Zavrn in še tretji dodatni del glasujemo. Konec glasovanja. Zavrn. Sedaj pa predlog svembe 63. Glasujemo. Prosim, glasujte. Kolegi, konec glasovanja zavrnjeno. 64. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 65. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnen. Kompromis 11. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeta. In sedaj gremo na 72. Glasujmo konec glasovanja. Zavrn. 74. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrn. 75. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo kar na 77. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrn. 78. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrn. 79. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. In sedaj gremo na predlog 82. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrn. 83. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrn. In še predlog 84. Zavrn glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa končno glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke, gospod Kenge. Želili ste besedo, prosim. Si. Hvala. Eja, volevo ringracija. Ja, želel sem se zahvaliti vsem kolegom, ki so sodelovali pri tem doseju. Hvala vsem eh, poročevalcem v senci, ki so bili zelo odgovorni pri svojem delu. Menim, da bo to mnenje k resoluciji odbora Deve jasno sporočilo, ki ga bo naše, naš odbor poslal v Abidžan. Hvala lepa. Thank you. Thank you, Mrs. Kienge. Hvala, gospod Kienge. In gremo naprej. Na dnevni red. Torej, kolegi, ki želite oditi, prosim, da res odite hitro iz dvorane in tiho. Hvala lepa za sodelovanje pri glasovanju. Torej, prosim, bodite tiho v dvorani, moramo iti naprej po dnevnem redu. Naslednja točka. Torej, tu gre za njihovo psihoaktivne substance, za nadzor ukrepov držav članicah. Gospod Bon je poročevalec in vam dajem besedo za krajšo predstavitev. Hvala. Uh, sorry, before you start. Please, I know you have to leave, but leave. Vem, da morate oditi, ampak prosim v tišini, če se da. Moram iti naprej. Mr. Boni, prosim. Prosim, gospod Boni. Hvala lepa, predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi. Parlament mora po postopku o soglasju podati mnenje o treh mesecih od osnutka izvedbenega akta sveta kar se tiče enfenila in to je komplicirano ime te nove psihoaktivne snovi, nadzornim ukrepom. Poročilo o ceni tvegan, ki ga je pripravil znanstveni odbor Evropske agencije za nadzor drog, je zaključil, zaključilo, da je ta psihoaktivna substanca opiat in da je strukturno podobna fentalinu, kontrolni substanci, ki se uporablja v medicini za generalno anestezijo za upravljanje z bolečino. Vsteči podatki kažejo, da se ta snov proizvaja strani kemičnih podjetij na kitajskem poročilo, tudi pravi, da je snov na voljo v EU od osaj junija 2015 in je bila odkrita v 16 državah članicah. 22 smrti je bilo povezanih s furanil fentanilom in to je poročalo pet držav članic. Vsaj deset teh smrti je povzročil furanil fentanil ali pa je verjetno prispeval k njihovi smrti. 11 akutnih nesmrtnih zastrupitev povezanih s furanim fentanilom je bilo sporočanih strani treh držav članic. Glede na to, glede na strupenost, nevarnost snovi, ki predstavlja tveganje za zdravje družbo in v skladu sklepi strokovnjakov, predlagam, da bi potrdili ta dokument. Hvala lepa. Gospa Het. Hvala lepa. Za to snov moram reči, da imamo nekaj primerov tudi na švedskem, kjer je celo uporaba te snovi vodila do smrti. Mislim, da se to pogosto uporablja tudi v obliki nosnega spreja, šest držav članic, zaenkrat še ni podalo prepovedi, švedska šele pred kratkim in zato je zelo, zelo pomembno, da si želimo prepovedi na evropski ravni. Resnično so to ključna vprašanja. Vedno znova pa ugotavljamo, da ni v vseh državah članicah razpravo enakih nevarnih snovi. Seveda pa, če to najdemo v eni državi članici, se to razširi na druge. Zato je resnično pomembno, da na evropski ravni imamo enotno podatkovno bazo, kjer lahko zbiramo podatke. In zato podpiram poročevalca po nimeri. Hvala lepa še kdo. No, then I'm asking Mr. Boni, would you like to add something? Želi kdo kaj dodati? Poročevalec. Mislim, da je pomembno, iti po tej poti in prepovedati take snovi. To je tudi potem signal veliko državam članicam. Nekakšen sistem za zgodnje opozarjanje je to. Torej, hvala lepa za sodelovanje. Mislim, da moramo nadrevati po tej poti. Hvala, gospod Boni. To je predvideno za 4. oktobra. 16. popodne. I just, I know that it's my point of order, I'm just asking, asking. Samo sprašujem, ali so moji poročevalci v senci tukaj. Lahko nadaljujemo ali moramo prekiniti? Bomo videli, kdo je tukaj. Od poročevalca v senci, gospa Stevens je tukaj. Ne vem, ali bo prišla. Gospod Depre ga tudi ni. No dobro, potem pa kratek odmor kaj ti brez poročevalca v senci ne gre. Se pravi, čujem, Silvi. To pomeni, da imamo 22 minut odmora. Prehitro sem glasovala, to je težava. Upravičujem, so, torej počakamo. Če bom videla, da prihajajo poročevalci v senci, bomo začeli prej morda bi jih lahko obvestili. Poklicali jih bomo. Ampak vseeno, odmor velja. Ko bodo prišli, bomo nadaljevali. Hvala. Hvala, kolegice in kolegi, hvala za razumevanje. Počakali smo še na nekatere druge poročavce v senci. Aha, tudi gospa Veržja je prišla odlično. Prejdimo na naslednjo točko na našem dnevnem redu. To je Evropski sistem za potovalne informacije in odobritve, ETIAS. Sama sem poročevalka, zato bom skušala predstaviti in razpravljati z vami o predlogih sprememb, ki so bili vloženi. To poročilo sem predstavila v našem odboru 26. junija. Sedaj pa imamo pred sabo predloge sprememb. Veste, da sem prvotno pozdravila predlog, mislim, da je cilj legitimen in podpiram utemeljitev in glavne elemente predloga komisije. Vem, da je zelo težko, da je to sistem, ki je zelo težaven, kompleksen, vendar pa, če bomo to ustrezno uredili, bomo lahko ocenjevali, ali so tretji državni, ki skušajo pripotovati v Schengen, taki, da povzročajo tveganje in to bomo vedeli že prej, preden bodo prišli na mejo. Torej, podarek je na tem, da bomo to vedeli, preden bodo prišli na meje Evropske unije. To pomeni, da jih ne bomo zavrnili na meji sami. Seveda bodo meni policisti na koncu odločili, ali lahko kdo vstopi ali ne. Torej, zadnjo besedo bo imel meni policist zato da sem lahko pripravila osnutek poročila, sem iskala prispevke različnih virov. Imeli smo štiri sestanke s počalci senci, preden je bil osnutek pripravljen, da bi razumeli kompleksnost sistema. in različne sisteme in povezovanje med njimi, ki jih je potrebno poštevati, ko ocenujemo ta predlog. Torej, po kar nekaj sestankih smo pripravili ta osnotek poročila, imeli smo nekaj mnenj, imamo mnenje odbor za proračun, AFETA, poročilo EDPS, FRA, političnega oddelka in eh, ECOSOKA. Prav tako smo imeli obisk je v Lise v Strasburu. Po roko za prerok spremembe smo dobili 1094 prerokov sprememb in predvsej težko je zajeti vsa mnenja, ki jih imamo. Imamo zelo raznolika mnenja in najti dober kompromis. V tem procesu smo imeli pet tehničnih sestankov s poročevalci v senci in moram reči, da je naše osebje, da so naši asistenti, svetovalci in sekretarjat opravili izjemno delo in ga še vedno upravljajo. Delajo res veliko in usupljivo dobro. Imeli smo dva sestanka sporočevalci v senci, več jih je še predvidenih, tako da se moram zahvaliti vsem poročevalcem v senci, še prav posebno pa vsem asistentom in svetovalcem ter sekretarjatu Katrin, kajti to je gromozansko delo. Vsi počnete vse, kar je v vaših močeh. Kaj se tiče vsebine, predlogi sprememb. Kateri predlogi sprememb so sprejemljivi, in na kakšni ravni, kjer lahko dosežemo kompromise. Troje je zame zelo pomembno, ko se ukvarjam s temi predlogi sprememb in skušam najti kompromise na sestankih s poročevalci v senci. Prvič, ne smemo ustvariti slabših razmer za tiste, ki zaprosijo za ETIAS, kot za prosilce, ki zaprosijo za vizo to bi že zelo pomagalo, ker potem lahko to tudi primerjamo in skušamo. Tiste prosice, ki zaprosijo za ETS, imeti v boljšem položaju. Potem, potrebno je biti dosleden. Celotni sistem ETS mora biti usklajen v sistemi stop-istop. Kar nekaj točke, kjer je. Usklenost ni očitna iz samega predloga, mora pa biti. Zato bomo to malo spremenili, da bo celotni sistem bolje deloval. In potem najpomembnejša stvar, če ustvarite nov sistem, nov mehanizem, ki bi naj deloval, ki bi naj se da uporabljati in ki bi se naj držal prvotnega cilja, potem je pomembno, da ga ne preobremenimo. edini način, kako lahko spostavimo tak sistem, ki je tako pomemben, da sprememo kompromise. Veliko predlogov sprememb liberalcev, socialistov, zelenih sem sprejela, vključila v besedilo, vsaj skušala sem to zajeti v kompromis. Želel sem doseči resne kompromise, kar se tiče javnega zdravja, kar se tiče veljavnosti dokumentov z 5 na 3 leta, pristojbin, izjem, kar se tiče spostavitve etičnega odbora ETS-a s posvetovalno funkcijo, potem pa tudi, kar se tiče dostopa organov v okviru eh, nekaterih posebnih sistemov in potem tudi dostop migracijskih organov do ETS-a in potem dodajamo, kolikor se reda varovalk v celoten postopek. Seveda, obstajajo še vprašanja, kar se tiče zelo pomembnih elementov. In obstaja celo nesoglasje med skupinami, to je popolnoma jasno. In kar nekaj naših kolegov ne mara nezamislene mehanizma samega. pravila za screening, pozorilni seznam, hramba podatkov, vendar pa upam, da bomo našli določen kompromis. Gospod Ajbrecht je govoril že danes do podne v prejšnji razpravi in dejal je, da uh, upa, da bomo na koncu vsi enako nezadovoljni. To mi je bilo všeč, da bomo torej prišli do dobrega rezultata in da bomo imeli operativen mehanizem. Resnično računam na vas. Vem, da je časovni razpored zelo tesen. Upam, da nam bo uspelo se ga držati, računam pa na svoje poročevalce v senci. In še enkrat hvala lepo vsem. Tako, sedaj pa dobite besedo vi. Najprej gospa Guillaume. Socialistično poročevalko v senci. Hvala lepa. hvala lepa za pomoč, torej vsem sekretarjat, eh, eh, celotna ekipa, res hvala lepa vsem. Dolgo so delali na tem dosjeju, dobro smo vsi sodelovali, torej res hvala lepa vsem za to delo. Vem, da je včasih kontekst nekoliko problematičen. Nekaj vodnih pripomb, preden grem na vsebino kot rečeno, to je zelo kompleksen dosje, na no, to ni edini kompleksen dosje, ampak je pa gotovo. Je pa to prioritetni dosje za vse institucije, tudi za parlament. Torej, smo bili pod časovnim pritiskom. Zato moramo to um, resno obravnavati, kajti tukaj vzpostavljamo nov informacijski sistem in pa za odobritev potovanja za državljane tretjih držav, ki ne potrebujejo vizuma. Poleg tega ne omenim še to, da imamo tukaj več podobnih dokumentov o tej isti temi, varnosti. Torej, ti dokumenti se kopičijo in zato je stvar še toliko bolj težavna. Sedaj pa sami predlogi sprememb, ki jih želimo vložiti v okviru svoje skupine. Nasplošno bi rekla, da moramo poskušati izboljšati različne dele besedila, potrebuje nekaj opozoril in pa nekaj bolj točnih določb. Že kar takoj bi rekla takole. Prvi cilj tega sistema pred nami je to, da bo to še vedno sistem za predodobritev za državljane tretjih držav, ki ne potrebujejo vizuma. In to je to, to je bistvo. Mislim, da res moramo to podariti. Potem pa glavni predlog je sprememb torej, kaj najbolj važno, naprimer pri ciljih sistema. Treba odpraviti tvegana na področju javnega zdravja. Cilj ETIAS-a je to, da se ukrepi učinkovitost nadzora na zunanih mejah Evropske unije. Torej, sedaj se zahteva uh, informacije od tega potnika, ampak to se nam ne zdi relevantno, ne zdi se nam to primerno. Kot prvo, stvar se lahko spremeni, zdravstveno stanje posameznika se lahko spremeni in prav tako lahko ta posameznik razkriva osebne informacije, pa včasih to ni ravno nujno oziroma to ni sorazmerno glede na cilje, torej zakaj bi zbirali njihove podatke o zdravju. Potem naprej. Nediskriminacija in pa spoštovanje temnih pravic je zelo pomembno. Eh, tukaj namreč se pojavlja tveganje profiliranja. Zato želimo redno spremljati, kakšen bo učinek tega sistema, to oceno mora praviti neodvisni organ. Potem tretje, kar je pomembno in se želim držati časa za govor, nekateri podatki, ki se zahtevajo od državljanov tretjih držav, mora biti črtani, kajti po našem mnenju nekateri podatki niso ravno nujni oziroma niso sorazmerni. Naprimer, um, izobraževanje in pa poklic oziroma trenutno delo to se nam ne zdi vedno bistveno. No, razen, če bo imel pa v tem ETS neko drugo funkcijo, kot rečeno, vemo, kakšna je primarna funkcija ETS-a. Potem naprej smo ložili predloge glede dveh pomembnih dejavnikov iz sistema. Eh, ta je watchlist, torej seznam za pregledovanje in pa predpisi za pregledovanje. Študije so pokazale, da dva, dva dejavnika lahko pomenita profiliranje preko ETIAS-a. Kot rečeno, tukaj imamo predpise za izvedbo in želimo črtati nekatere kazalnike, bi pa dodali nekatere druge dejavnike. Eh, in zato moramo vedno imeti dokazno gradivo. Potem naprej želimo redno spremljanje in revizijo in tudi, da to pravi neodvisni organ. Potem pa še ta watchlist, torej se zna za spremljanje, pregledovanje. Tukaj mislim, da se moramo omejiti samo na relevantne podatke. Tako da uh, ne bo kakšnega predvidevanja tega, kaj bi se zgodilo v prihodnosti. Naprimer, mislim, da ne smemo dopustiti tega, da bi govorili o osebah, ki bodo morda potencijalno um, zagrešile kaznivo dejanje. Torej, uh, um, eno je ta potencial, drugo pa je tisto, kar se je že zgodilo in moramo jasno ločevati med tem. Potem naprej. Represivni organi morajo imeti um, ustrezen dostop do tega sistema z določenimi omejitvami. In še, sistem mora delovati enostavno, tako da ga bo lahko uporabljati in tako da to ne bo dodatno upravno breme uh, niti za tiste, ki želijo uložiti prošnjo, niti za tiste, ki bodo to potem obravnavali, torej to so pristojni organi različnih držav članic. In vemo, um, da to lahko pomeni veliko obravno breme. To so naši glavni predlogi sprememb. Gospa poročevalka, lahko računate na naše sodelovanje. Vem, da se tukaj pojavljajo težave in na vsak način želimo doseči kompromis. Hvala. Thank you very much, Mrs. Hvala lepa, gospa Guillaume. sedaj pa EKR, poročavka v senci, gospa Stevens, prosim, boste kaj dodali? Hvala lepa, predsedojoča, da. Čisto na kratko v imenu EKR. Radi bi napredovali pri tem pomembnem dosjeju. Razumem pomisleke in skrbi kolegov, kolegic, vendar pa mislim, da bi si morali spet ogledati besedilo in morda bi si lahko ogledali tudi, kako ameriški sistem mesta deluje. Mislim, da je to učinkovit sistem, ki dovoljuje veliko ljudem pripotovati v Evropo, ne da bi potrebovali da bi morali iti skozi vizumske postopke, če bi nas navdihnil ta sistem, bi se morda lahko osredotočili na pozitivne vidike in bi zagnali gospodarstvo, turistično industrijo v Evropi. Istočasno pa bi ne za želene osebe odvrnili od prihoda v Evropo. To je enostavna rešitev. ETS mora biti vzpostavljen na tak način, da ne bomo diskriminirali ljudi. ki niso sumljivi. Ne smemo biti sumničavi in kar tako, biti, kar tako imeti na sumu nekatere ljudi. Moramo pa seveda biti sumničavi, da tisti, ki imajo slabe namene, te pa moramo odvrniti. Če ni jasno zabeleženo, kdo to so, potem jih ne moramo zavrniti. Tisti, ki so zabeleženi, jih je potrebno preveriti in meni policisti morajo imeti avtoriteto, da to preverijo na dnevni podlagi v podatkovnih bazah. Zakaj pa imamo te podatkovne baze? Če ne zato, da bi jih preverjali. Sicer ne razumem, zakaj imamo podatkovne baze eh, že v prvi vrsti, če jih ne moramo do njih dostopati. Seveda moramo imeti dober razlog za dostop do podatkov. In če meni policist sumi določeno osebo, ali kaj v njihovih dokumentih, če se kaj ne ujema, potem morajo imeti dostop do teh podatkov. Sicer bodo zavračali več ljudi, ker bodo bolj sumničavi, kot eh, pa če bodo imeli možnost preveriti v podatkovnih bazah. Še enkrat se zahvaljujem za trdo delo, ki ste ga upravili. Mislim, da se moramo vrniti na prvotni argument, zakaj bomo vzpostavili ETIAS. In sicer zato, da bodo ljudje lahko pripotovali v Evropo brez dodatnih težav. Sicer pa bi morali potem imeti še vedno trenutni sistem, vizonski sistem, ki je veliko bolj zapleten. Želeli smo torej olajšati potovanje v Evropo. Prav tako pa dovoliti varnostnim organom Evrope, da vedo, kdo prihaja in ohaja iz Evrope. Mislim, da je to tisti najpomembnejši argument. To je vse, kar bom dejala v tem trenutku. Upam, da bomo napredovali. Podpiram poročevalko in trdo delo, ki ga vlagamo v kompromise. Vem, da ni enostavno, ampak potrebno je iti naprej. Hvala. Hvala lepa, gospod Stevens. Eh, sedaj pa gospod Dupre. Uh, merci, madame la présidente. Hvala, gospod predsedujoča. Torej, najprej pozdravljam delo, ki ga upravljate kot eh, poročevalka, tudi razpoložljivost, ki jo izkazujete in hvala tudi vsem poročevalcem v senci za kakovostno izmenjavo mnen, ki smo imeli do sedaj in kar nam omogoča tudi, da smo razrešili kar nekaj delikatnih zadev. Vse še ne, ampak k nekaterim se bomo še vrnili. Mislim, da je Izredno večinsko mnenje eh, je, da se strinjamo glede dveh eh, načel. Sistem ETS, ki je nov sistem, se strinjam, ampak tam mora najti neko pravo ravnovesje, pravično eh, ravnovesje med zahtevami za varnost in temeljnimi pravicami. To je vsekakor rdeča nit, ki mora slediti temu predlogu vaš čas. Kot drugo, nasprotujemo temu, da bi usilili strožje pogoje za tiste, ki nimajo obveznost eh, vizuma, kot tiste, ki imajo obveznost pridobiti vizum. To mislim, da je tudi načelo, med katerega se vsi strinjamo. Med problemi, ki še ostajajo odprti, glede formularja, vsi se strinjamo, da je treba seveda upoštevati individualno zdravje. Eh, posameznika. Nimamo še konsenza, ali naj je eh, omenimo tudi raven izobrazbe in stanje na trgu dela. O tem se bom še posvetil skupino, kajti mislim, da ne bodo vsi na tega mnenja. Drugo, kar zadeva seznam nadzora. Strinjam se s tem, kar je dejala kolegica Silvigio. In v vsakem primeru menim, da bo potrebno zagotoviti zadost dodatne garancije za vzpostavitev takšnega seznama ob spoštovanju državljanskih pravic. Da se torej tudi opravijo redna preverjanja, ali so vsi ti pogoji izpolnjeni. Tretjič, mislim, da je prvotni predlog komisije, kar zadeva trajanje mandata, premalo, 15 dni, to, to ni resno. Za imeti nekaj vizumov je zadeva bistveno uh, daljša lahko in ne vem, zakaj ne bi imeli vsaj enakih pravic kot uh, tisti, ki ima vizume. E, štiri. Mm, to je že v predlogu, namreč prosilci imajo pravico vedeti, zakaj jim je bila, bil zavrnjen vstop. Kar zadeva trajanje veljavnosti, sam sem za krajše obdobje, tri na mesto pet, in mislim za drugi tudi, zato nikakor pa nisem za hrambo podatkov, ki bi v trajanju presegala trajanje dovoljenja. Eh, lahko to kasneje še obrazložim, ampak mislim, da to ni potrebno. Prav tako to ni potrebno zato, ker se to lahko počne po drugih kanalih sicer da se omogoči migracijskim organom dostop do ETS. Imamo druge sisteme, s katerimi lahko nadziramo vse elemente. Seveda se bo treba pogovoriti tudi še o ceni za ETS, o strošku in ne na zadnje, to je nekaj, o čemer smo tudi že govorili. Mislim, da ni nujno, da imajo meni policisti dostop do celotne uloge. E, eh, mislim, da je dovolj, da je zgolj obveščen o tem, zakaj je pristojni organ države članice sprejel odločitev, da zavrne ulogo. Eh, to je nekaj, kar je smiselno. Sem pa proti temu, da bi imel dostop do celotnega spisa. Čeprav je naše stališče. E, jasno smo se, kako je pripravljeni pogajati se in eh, pripričan sem, da bomo prišli do dogovora eh, in eh, upam, da tudi čim prej. Hvala. Much, Hvala lepa, gospod Depre. Naslednja je gospa Veržija. Merci, madame la présidente. Hvala, gospod predsedujoča. Hvala, poročevalka. Tudi sama bi se pridružila zahvalam, ki so že bile izrečene. kar zadeva sekretarjat eh, našega odbora in tudi vse naše sodelavce, kajti res je, imeli smo zelo relevantne sestanke poročevalcev v esenci, to pa seveda eh, vedno na podlagi tehničnega dela, ki se je opravil naprej. Hvala tudi vam, gospod poročevalka, kajti poleg, kako naj to rečem, poleg, poleg naših, eh, oziroma mimo naj, naših eh, političnih nesoglasij, moram reči, da nam prisluhnete, če mor, ni vedno tako in to moram reči, da cenim. Cenim tak način dela, kajti mislim, da je to bistvo demokracije. Da je onkraj vsebinskih nesoglasij, ki jih imamo, In eh, menimo tudi, da institucije preveč hitijo z vzpostavitvijo sistema pametnih meja. Mislim, da sem eh, med tistimi, ki smo sposobni razpravljati tudi o določenih tehničnih vidikih, pa ne samo to. In eh, potem tudi poiskati dogovor glede tistih zadev, ki so temeljnega pomena za nas, kot je dejal Žerar Depre prej, se pravi, pomembno je, da najdemo pravo ravnovesje pri takšnih eh, besedilih. No in to ravnovesje je ravnovesje med seveda pravico do varnosti, ki jo imajo državljani EU, eh, tu pa je tudi spoštovanje temnih pravic, širše tudi človekovih pravic, če se lotimo temne distinkcije med eh, temeljnimi pravicami in človekovimi pravicami, temne pravice za evropske državljane, človekove za Eh, vse ostale, še posebej državljane tretjih držav, to še posebej velja tu pri tem besedilu. Gre torej za dovoljenje eh, za eh, potovanje za državljane tretjih držav, ki pa ne potrebujejo vizuma. In mislim, da moramo to vse čas ponavljati. Namreč ta, to besedilo ne zadeva vseh kontrol na meji, ampak tu gre le za dovoljenje za potovanje, za državljanje tretjih držav, ki pa ne potrebujejo vizuma za vstop na našo zemljo. Zdaj lahko se pogovarjamo tu o, o načeljih, ampak cilj, cilj je, je ta, mislim, da se tu strinjamo. Tako da, kot je že Darde predajal, če ne potrebujejo vizuma, to pomeni, da smo z državami, iz katerih prihajajo, imeli pač določene pogovore, ki so privedli do liberalizacije vizumskega režima. Če je liberalizacija vizumskega režima, potem obstaja tudi možnost, da če se izkaže, da je država tvegana, eh, to liberalizacijo odpravimo. O tem smo že govorili in tudi sprejeli besedilo. Potem pa imamo sistem eh, menjih kontrol, ki bo omogočil ravno to. No, in eh, dejstvo je, da tu ne gre za isto. Eno je preverjanje dokumentov, drugo je izdajanje tega dovoljenja. No, potem je tu seveda tudi obveznost, eh, ki je univerzalna za vse in potem je tudi kar nekaj pomislekov glede zdravja, glede tveganja profiliranja, potem eh, tudi vprašanje izobraževanja in eh, poklicov v smislu profiliranja, tudi to je problem, in tudi nekaj drugih pomislekov glede trajanja hrambe podatkov in pa potem tudi pomisleki glede razlikovanja med osebami, ki so osumljene ne vem česa in tistimi, ki bi utegnile biti osumljene ne vem česa. Zdaj ne vem, kako daleč to lahko gre. Eh, sama kot pravnica moram reči, da mm, tega pojma ne razumem najbolje. Da je to več kot sporno. No, skrbi me še ena stvar, o kateri nihče še ni govoril do sedaj, in sicer sodelovanje s tretjimi državami. Še posebej s policijskimi organi. Vem, da imamo tu opravka z državami, ki, s katerimi smo že sklenili sporazum o liberalizaciji vizumskega režima, ampak vsekakor se ti režimi lahko spreminjajo in vemo, kako se ti sporazumi tudi vključujejo v politične eh, razprave in eh, izzive eh, in pa tudi izzive v smislu strahov evropskih državljanov. No, tu ne gre za omejevanje migracij in zato ni nobenega razloga, zakaj naj bi imeli migracijski organi eh, dostop do teh dosejev. Eh, imamo druge dosjeje, do katerih imajo dostop eni in drugi, na tem mimo grede tudi že delamo. Potem, ja ne, to je to. V bistvu sem hotel spomniti na vse to, ampak eh, mislim, da je to vse tudi že bilo povedano. Eh, predvsem pa je to tudi vprašanje spremembe sistema SIS in vse tisto, kar je nujno v smislu povezovanja s sistemom eh, vstopa in stopa. In danes eh, spreminjamo več besedil, ki se lahko prekrivajo in eh, mislim, da je to vprašanje dokaj zapleteno. Tako da ostanimo na isti poti, vsekakor bom še naprej delala na teh vprašanjih, glede katerih vladajo pomisleki, skupaj z ostalimi poročevalci v senci. Še enkrat hvala poročevalki. Hvala lepa, gospod Veržan. Gospod Albrecht. Thank you very much. Uh, hvala lepa. Tudi sam bi se rad zahvalil za trdo delo na tem dosjeju, prav tako pa tudi za to, da ste upoštevali kar nekaj pomembnih predlogov, naprimer pritožba To se mi zdi ključnega pomena, da to mora biti vključeno v tak okvir. Potem pa ključno vprašanje. Gospod Depre je omenil najpomembnejše po mojem mnenju in to je vprašanje, ali spostavljamo sistem, ki bo bolj posegal v pravice potnikov, tiste potnike, ki prihajajo iz eh, držav, ki imajo vizumske izjeme, kot za tiste, ki tega nimajo. Nekatere države članice in nekateri varnostni organi bi radi, da te razlike izginajo. Zdaj no, pa še vseeno mislim, da je vizumska liberalizacija instrument, ki ima pomemben učinek na ne samo te države, temveč tudi na odnos med Evropsko unijo in temi državami. Seveda ima to vpliv na ljudi, ki živijo v tistih državah, pa tudi v državah EU. Ne smemo pozabiti tudi na vzajemnost na tem področju. Če bomo potem to liberalizacijo nekako izigrali, potem tudi te države ne bodo vračale nam. To bo potem, imelo za, to bo potem potegnilo za sabo posledice. V tem predlogu vidim še kar precej dejavnosti obdelave podatkov, ki so bolj obsežne za tiste, ki prosijo za tako odobritev ETS-a, kot za tiste, ki zaprosijo za vizo. In mislim, da to ne more biti končna rešitev. <clears throat> da moramo prositi za informacije o zdravju in izobraževanju o starših. Če pa tega ne počnemo v vizovskem postopku, mislim, da to ni potrebno za namen, ki mu sledimo. In to ni samo moja kritika. Delovna skupina 29, EDPS, tudi nekateri drugi bori, vsi to kritizirajo, niso prepričani, da je ta nabor podatkov potreben. Varovalke in jasna pravila za obdelavo podatkov potrebujemo, mislim, da niso zadostna. Naprimer, algoritmično profiliranje. Nedavno smo glasovali o poročilu gospe Gomeš o velikih podatkih, še pa posebno na področju organov pregona in algoritmično profiliranje. tukaj moramo imeti jasne varovalke. Še prav posebno, kar se tiče avtomatskih odločitev, ki se sprejemajo na tej podlagi. Če imamo naprimer državo, kjer je veliko zavrnitev, če ima to potem odločitev na algoritme odločanja, ali bo nekdo iz te države dobil dobitev ETS ali ne, če bi sam bil programer, seveda bom to storil. To je nekaj, kar je zame pomembno kot programer. Mi, politiki, pa moramo reči ne, to ne sme biti ključno vprašanje, koliko zavenitev je bilo, kaj ti gre za posamezno preverbo in ni pomembno, z katere države prihaja. Še prav posebno, če gre za države, s katerimi imamo izjeme glede vizumov in izpolnjujejo ključne pogoje. Mislim, da je torej potrebno upraviti še kar nekaj dela rad pa bi, da bi se strinjali glede ukrepa, ki se osredotoča na prvotni namen. In ne skušamo skozi tako kot stranska vrata uvesti ukrepe, ki jih pa nimamo z drugimi državami, kjer take vizonske liberalizacije ni. Hvala lepa. Albrecht. Hvala lepa, gospod Albrecht. Gledam po dvorani. Še kdo? Ne potem pa svet in komisija. Najprej gospod Tom Tamar. Thank you very much, Madam Chair. Hvala lepa, predsedujoča, spoštovana poročevalka, poročevalci senci, poslanke in poslanci. Ko bo postavljen ETIAS, bo to nov sistem EU za pomoč našim mejnim organom za boljši nadzor zunanjih meja in prispevanju k interni varnosti. Kot veste, je ETIAS zakonodajna prednostna naloga za leto za vse tri institucije. Svet, Evropski parlament in Evropsko komisijo. Zato je pomembno, da resnično napredujemo tako kot je junijski svet potrdil splošni pristop sveta, smo pripravljeni na začetek trialoga. Spoštovane poslanke in poslanci, ETS je nov sistem. Zato mislimo, smo prepričani, da bo to naslednja zgodba uspehu za EU, če bomo enotni. Zato si moramo ta predlog ogledati skupaj, da bo ta novi sistem kar se da učinkovit. Prav tako Lahko to dosežemo le, če bomo zagotovili visoko raven zaščite podatkov in spoštovanje temeljnih pravic. Upam, da bomo o tem ključnem zakonodajnem predlogu se lahko v bližnji prihodnosti začeli pogovarjati z vami. Hvala lepa, predsedujoča. Hvala lepa. Sedaj pa še komisija. Uh, Hvala lepa. Dobar dan vsem. Komisija je predstavila besedilo, ki je kompleksno, ustvarja pa tudi sistem, ki bo pomagal pri upravljanju zunanjih meja in bo imel tudi varovalke. Zato smo vključili kar nekaj določb, tudi oceno aplikacije ETS in skušali smo uravnotežiti sorazmernost in potrebe zbiranja vsakega koščka informacije. Parlament v svoji oceni govori o nekaterih določbah tega preloga, ki so sporne, kot je naprimer hramba podatkov, in določeno obdobje, kako dolgo se hranijo ti podatki. Želimo pa povedati, zakaj si želimo teh elementov v predlogu in zakaj skušamo najti rešitve ali predlagati spremembe besedila, ki bodo tudi uporabilne. potrebno je poštevati, da mora rezultat biti praktičen, mora delovati v praksi. Vsak element tega besedila bi lahko imel posledice, ki bi vplival potem tudi na samo delovanje v praksi. Kot sem dejal, smo na voljo za podporo dela poročevalk in poročevalcem v senci, prav tako pa podpiramo vaše delo v trialogu. Hvala lepa. Thank you, and and Hvala lepa tudi komisiji in svetu. Naj povzamem. Moram reči, da seveda to je zelo kompleksen sistem, ki ga želimo vzpostaviti. In seveda obstajajo vprašanja, ki so zelo resna. Tako da, kako naj to rečem? je pravzaprav običajno, da imamo različna stališča politično gledano glede, glede tega. Moram pa priznati, glede na to, da spremem, da ima vsaka politična skupina drugačen pristop, se vam moram zahvaliti za dobro vzdušje, ki ste ga ustvarili med sestanki poročevalce senci in tehnične sestanke s poročevalce senci, kajti mislim, da smo se lahko odprto pogovarjali o vseh vprašanjih. Osebno sem odprta za kompromise in mislim, da sem to dokazovala do sedaj. Upam, da bom to dokazala tudi na naslednjih sestankih. Bomo za glasovanje, na glasovanje prinesli dober rezultat. Vendar pa, kot sem dejala na začetku, je pomembno ohraniti nekatere najpomembnejše zamisli, ko sprejemamo kompromise. Z vsem, kar je bilo rečeno, se strinjam. Nekdo, ki zaprosi za terorizacijo ETS, ne sme biti v slabšem položaju kot tisti, ki zaprosi za vizo. To je jasno. In to tudi pomaga pri iskanju dobrega kompromisa. Prav tako pa ostaja cilj, ki smo si ga zadali, da celotni sistem ne ogroža prvotnega namena in delovanje in praktično uporabo sistema. To, kar je dejala gospa Guillaume, to, kar je dejala gospod Dupre, kar je dejala gospa Vržen, kar je dejal gospod Albrecht. Vse to lahko naslovimo, vsega tega se lahko lotimo. Skušala bom doseči kompromis, kar se tiče javnega zdravja. Mislim, da je to, vem, da je to pomembno vprašanje. Skušala bom najti dobro formulacijo, kar se tiče nediskriminacije. Vedno, ko govorimo o teh pravilih za screening in na zornih seznamih. Skušali bomo doseči kompromis, ali bi zaposlovanje in izobraževanje lahko preverjali in do kakšne mere. Smo pa že naredili dobre korake proti kompromisu o drugi preverbi strani menih policistov in črtali smo dostop organov za emigracije do ETS-a. Kar se tiče seznama za nadzor, tukaj bomo morali še praviti kar nekaj dela in skušati doseči kompromis. Prav tako pa bomo morali dobiti jasna zagotovila, da se podatki ne bodo zlorabljali, uporabljali v druge namene. Gospod Dupre, obdobje za hrambo podatkov, veljavnost tudi tukaj mislim, da bi lahko dosegli dobre kompromise. Torej, če povzamem, gotovo je še nekaj spornih vprašanj, gotovo bomo imeli še nekaj napetih sestankov s počevalci senci v Strasburu, da pa upam, da bomo našli prave formulacije, tako da bi naslovili vsaj najpomembnejše vidike vaših pomislekov. vseeno pa bi potem ohranili delojoč sistem. In to je tisto, k čemu stremimo. Hvala lepa še enkrat za vašo pomoč. Hvala lepa za to, da boste poskušali doseči kompromis z mano. Na to računam v naslednjih tednih. Hvala. Tako. Na dveh funkcijah sem bila. Sedaj pa sprašujem, ali lahko nadaljujemo. Da, nadaljujemo. Odlično. Prehajamo na naslednjo točko. To je vprašanje za pisni odgovor, ki ga vlagajo Marina Albiol Guzman, gospod Marcelesi in Miguel Urban Krespo, ki so ga vložili 21. junija 2017. Komisija ni spoštovala roka za odgovor, zato so ga koordinatorji dali na člen po 135. členu poslovnika. Najprej dobijo besedo avtori, potem pa komisija. Gospa Albio Guzman, prosim, beseda je vaša. Gracias. En una... Hvala lepa. na eni od zananih meja v EU, v Ceuti med Španijo in Marokom lahko vsakodnevno vidimo, kako narašča število migrantov. Evropski in maroški meni policisti opažajo, da otroci in ženske transportirajo blago včasih do 90 kg na hrbtih. So pravzaprav delavci, nimajo pa nobenih pravic, nobenih pogodb in jih obravnavajo zelo, zelo slabo, plačujejo neredno. Te ženske so izpostavljene nasilju, policije, zlorabam, spijo na tleh in včasih ne vedo niti tega, kaj pravzaprav prenašajo in ne poznajo nevarnosti, ki so povezane s tem. S tem seveda škodujejo svojemu zdravju. Veliko žensk ima težave zaradi tega. Torej vidimo velikanske kršitve človekovih pravic na meji EU. Te ženske delajo dobro, če že delajo, jih ne smejo izkoriščati, morajo imeti zagotovljene pravice, imeti delovno pogodbo. Španski organi na tej meji, ki eklatantno kaže neenakosti, skušajo zagoditi red. Obstaja pa velika nevarnost za zdravje teh žensk. Hvala lepa. Komisija. Hvala lepa. Če imate pisno vprašanje na dnevnem redu, potem je to seveda upozorilo komisiji, ker komisija ni odgovorila v roku, ki je določen. Naj se v tem kontekstu ozrem na to. Resno jemljamo vaše vprašanja in predsednik Juncker je 30. marca v pismu se zavezal, da bo komisija storila vse, kar je v njeni moči, da bo odgovorila pravočasno in da bo ponudila visoko kakovost na politično pomembne odgovore. Vendar pa po pogodbi mora odgovor dati komisija, kolegi, ne samo en komisar in ne tudi samo NGD. To mora biti kolegi, ki spreme, potrdi odgovor na pisna vprašanja. Zato gre tukaj za obsežna posvetovanja po tem kolegijalnem postopku. Torej, stori bomo vse, kar je možno, da odgovorimo pravočasno okviru časa, ki ga je določil parlament, če je to možno. Žal pa v tem primeru nam ni uspelo se držati teh obvez. V imenu komisije se zato upravičujem. Še slabše je, dodati moram še eno upravičilo. Kaj ti? Običajno, ko odbor da na dnevni red pisno vprašanje, ker komisija še ni podala odgovora, običajno torej, če ne kar v vseh primerjih, komisija uspe sprejeti odgovor, saj osnutek odgovora in ga poslati parlamentu, tako da potem predstavnik komisije lahko prebere ta odgovor na sestanku in ga zagovarja. In tukaj se moramo pravičiti torej še drugič. V tem primeru komisiji še ni uspelo odgovor, pripraviti odgovora na to vprašanje. Tako da danes ne morem prebrati odgovora in ga zagovarjati. Torej, dvojno pravičilo z moje strani, kar se tiče sebine odgovora, lahko nakažem le, da bo komisija spregovorila o obstoječih evropskih pravilih, kar se tiče delovnih pogojev, kar se tiče varstva pri delu. In bomo seveda zahtevali odgovornost eh, izpolnjevanja teh pravil. Prav tako pa bomo govorili o upravljanju na mene področju CUT in Meriji. Na tej točki, gospod predsedoča, pa smo tudi žrtev, če mi dovolite, eh, naše počasnosti. Kaj ti? V osnotku odgovora govorimo o prihajajočem obisku v okviru šengenskega procesa v Španiji, tudi v Sevdi in Mediji, kar se tiče upravljanja na mejah. Ta šengenski obisk se je zgodil prejšnji teden, strokovnjaki so se vrnili ta teden, tako da bomo morali osnutek odgovora, ki kroži interno po komisiji, prilagoditi s temi dejstvi. Edino, kar lahko rečem, je, da bomo zagotovili, da bomo kar se da hitro spremenili odgovor, ga sprejeli, strani komisije in bo in vam ga bomo posredovali. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Albiol Guzman. Vidim, da želite še enkrat pregovoriti. Prosim. Bueno, este tema a... Hvala lepa. To vprašanje je prišlo na odbor. Libe, Evropski parlament, zato ker Evropska komisija ni odgovorila znotraj roka. Nobenega odgovora nismo dobili. Po tem, ko smo zastavili vprašanja, poslanci radi bi dobili odgovor danes. Seveda, mislim, da tukaj komisija kaže določeno raven nespoštovanja do poslancev, ki so zastavili to vprašanje, pa odgovora nismo dobili nismo ga dobili v preteklosti, ne dobimo ga danes. Je pa jasno, da spoštovanja Evropskega parlamenta strani Evropske komisije ni. Je za pomankanje spoštovanja, kar se tiče teh žensk, tisoče žensk na mejah, ki nosijo to velikansko breme. Gre za težke razmere, gre za kršitev človekovih pravic, za nasilje, za pomankanje kakršnekoli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 Pogosto govorimo o španskih enklavah v Maroku zaradi imigracijskih pritiskov, ampak danes govorimo o drugem problemu, ki je izredno zanimiv in slabo poznan in sicer gre za usodo na tisočev maroških žensk, ki potujejo preko meje eh, na tovorenje z veliko količino blaga in niso, mm, nimajo dostojnih pogojev eh, dela. Tako da hvala za izpostavitev tega problema, ki je premalo znan. Tako kot govornik pred menoj, eh, tudi jaz obžalujem, da komisija ni pravočasno odgovorila. To daje vtis, da socijala ni prioriteta za unijo, kajti dokaj enostavno se je zdelo dogovoriti na to vprašanje, ki nikakor ni bilo tehnično strokovno. Zdaj slišim opravičilo komisije, jemljem ga tudi na znanje, mislim pa, da je treba storiti dve zadevi, da naredimo korak naprej. Najprej kontaktirati je potrebno Španijo, to bomo storili. Španija je suverena država in nobenega dvoma nimam, da ne bo ukrepala v tem primeru, bo storila kar pač lahko. In sam bi rad upozoril na to, da povem, da gre za temo, ki bi se lahko lotili tudi v naši delegaciji za Magreb, katere član sem in zato se zavezujem, da bom vsekakor zelo diplomatsko načel to temo z našimi maroškimi partnerji, da dosežemo napredek. Sedaj pa še soavtor, gospod Marcelesi. Hvala lepa, predsedujoča. Kot so podpisnik, kar se tiče tega vprašanja, ker za pomankanje razumevanja. Ne razumem, zakaj nismo dobili odgovora. Pomanjkanje spoštovanja. Lahko razumemo, da so včasih postopki dolgotrajni, administrativno gledano in tako dalje in tako naprej, ampak lahko bi dobili vsaj nekakšen odgovor. Morda odgovor parlamentu ali odboru. In kot je dejala Martina, še enkrat si želimo, da se komisija vrne v naš odbor. Želimo pa tudi javno pritožbo zdaj našega odbira, odbora za kršitev trenutnih pravil. Radi bi vedeli, kakšna je vsebina poročila o oceni Šengna, ki ga je pripravila skupina strokovnjakov, ki je bila v CUT prejšnji teden. Moramo vedeti, kaj je v njem in kaj je bilo predlagano, kar se tiče prihodnega reševanja tega vprašanja. In tudi, kar se tiče vprašanj, ki smo jih zastavili mi, poslanci Evropskem parlamentu. Kršitev pravic delavk, žensk, govorimo torej o komercialni dejavnosti, ki pomeni ogromen dobiček za tiste, ki izkoriščajo te ženske. Je za 400 tisoč evrov. In oprostite, 4 milijone letno. Ne vemo točno, koliko kilogramov te ženske prenašajo. Gre pa za gromozanske vsote, velikansko breme za te ženske, gre za veliko kršitev pravic. Ne dvomno. je to resno vprašanje, ki se ga mora komisija lotiti kar se da hitro. In spoštovati parlament, to, tega si želimo, še prav posebno pa tudi spoštovati ženske. Hvala lepa. Da, posvetovali se bomo s sekretarjatom, ukrepali bomo in to bomo spet dali na dnevni red. Zdaj pa še gospod Urban Krespo. Hvala lepa. Naj torej tudi jaz izpostavim svoje nezadovoljstvo skupaj z Marino in ostalimi kolegi. Torej sam sem so podpisnik, so podpisal sem to vprašanje in grozno je, da nismo dobili odgovora. To je presenetljivo, to je resnično pomankanje spoštovanja. Velikansko pomankanje spoštovanja, še prav posebno za te hm, delavke. Okay te ženske, ki nosijo afrikanska bremena. Te ženske sta celo umrli v zadnji nekaj dneh zaradi obremenitev. Odgovora pa sploh ni. Gre za kršitev temeljnih človekovih pravic na mejnem prehodu z EU. Najbolj logična stvar bi bila, če bi rekli, dobro, nismo imeli dovolj časa, ampak povedite nam, kaj točno se je zgodilo. Ni dovolj, da samo rečete, ni bilo dovolj časa. Nimamo zadostnih povezav z Marokom, bi lahko rekli, lobiranje nam to onemogoča. Morali bi več povedati, ali so kakšni komercialni interesi, zakaj nismo dobili odgovora. Torej, radi bi vedeli več. Florent, Marina in jaz sem, smo izpostavili dejstvo, da te ženske strašansko trpijo. Potrebujemo odgovor. Zapreti je potrebno določene poti na tem, na tem enem prehodu. Kaj ti tukaj se odvija veliko grozovitih kršitev človekovih pravic in groznih dejavnosti. Imamo maroško žendarmerijo, in Guardia Civil v Španiji, ki se zdi, da sodelujeta pri tem vprašanju. Ali se zdi, da podpirata kakorkoli, ki to vodi. Nimamo odgovora komisije, torej. Nimamo odgovora, kako sploh lahko te ženske popolnoma izvzamemo iz delovskih pravic to moramo spet dati na dnevni red in vprašati moramo, zakaj, zakaj ni odgovora. Potrebujemo iskren odgovor. Gospod Lopes Aguilar. Hvala lepa, kar se tega vprašanja tiče. Mislim, da je potrebno reči tole če bi bilo na vzočih več poslancev in poslank, bi bilo še več glasov kritike. Dejstvo je, da je to na koncu do podanskega sestanka, tako da nas je nekoliko manj. Meri pa smo zelo veliko pritožb. Razmere so ne sprejemljive. Gre za kršitev človekovih pravic, temeljnih človekovih pravic na meji EU. mislim, da je še prav posebno pomembno dejstvo, da je komisija kar nekajkrat že kršila določbe in izboljševanja komunikacije med parlamentom in komisijo, ki jo zagovarja gospod Juncker. To, temu nismo priča na sistematični podlagi. To je ena od pravic tega parlamenta da dobimo te informacije, da se spoštujete določbe in moramo politično tudi nadzirati komisijo. Komisija pa ima ustavno parlamentarno obvezo, da odgovori na naša vprašanja. Ne kar tako rutinsko, uradno, ne. Želimo si vsebinskih odgovorov, ki so visoko kakovostni. To je ključnega pomena. Tega pa nismo imeli. Včasih smo dobili zelo lakonske odgovore, prazne, brez vsakršne vsebine. In to se ne sme in ne mora nadrevati. Tega ne bomo več spremljali komisije. Želim torej tudi sam potrditi zahtevo po tej pritožbi. Dejstvo, da nismo dobili odgovora, je nesprejemljivo. Odgovori, ki jih dobimo pravočasno, pa so včasih ponoma nespremljivi, ponoma prazni, neosebinski. Tako da je pravi čas, da se tega vprašanja lotimo. Govorimo o zelo pomembnih vprašanjih. Pogosto pa dobimo odgovore, ki so popolnoma irrelevantni in ne nudijo. nobenega pravega zemljskega odgovora. Govorimo o tem posebnem vprašanju, pa tudi nasplošno. To je zelo očitna kršitev pravil, ki smo si jih zadali pri našem delu. Strinjam se, gospa Gomaš. Portugeš, žuntno av kolega španjajš in... E- e- Hvala lepa. Strinjam se s španskimi kolegi, ki so sprožili to vprašanje. Prav tako pa bi bila zelo kritična, podpiram to, kar se tiče komisije. Strinjam se še prav posebno z gospodom Lopezom Aguilarjem. Hvala lepa. Mislim, da nimate kaj dodati. Komisija, želite kaj dodati? Yes, madam chair. Uh, just to... Da, gospa predsedujoča, naj samo povem, da smo si zabeležili kritiko, kot sem že sam dejal nismo bili sposobni spoštovati roko za odgovor na to vprašanje. Ne gre pa to tu za pomankanje spoštovanja komisije do Evropskega parlamenta. Zelo veliko vprašanj je namenjenih Evropski komisiji in v večini primerov spoštujemo roke in seveda lahko se pogovarjate o kakovosti tako vprašanj kot odgovorov tako da ne gre za pomankanje spoštovanja. V tem primeru je šlo za zelo počasne interne postopke. Ne bom govoril o podrobnostih, ampak gotovo ne gre za pomankanje spoštovanja do Evropskega parlamenta. Prav, hvala, kolegice in kolegi. Zabeležili smo si vaše pripombe in predsedstvo odbora se bo tega lotilo, gotovo bomo to spet imeli na njenem redu za naš odbor. Tako konec sestanka danes do povdne. Dober tek. Nadaljujemo pa v 15. uri popovdne. Pa